Dobro jutro, gospe in gospodje. Zasedanje se zaseda. Prva točka dnevnega reda je poročilo gospoda Quelja, svežen strategije za javno naročanje. Besedo bom dal poročevalcu, gospodu Quelju, za štiri minute. Dobrega, sem prezident. Dobar dan, gospod eh, predsednik, gospa komisarka Bjankovska, kolegice in kolegi. Reforme zakonodaje v javnem naročanju je stara že štiri leta in sedaj je prišel trenutek, da naredimo bilanco, kako se uporablja v državah članicah. Videti moramo, kaj deluje in kaj ne deluje pri uporabljanju evropskih pravil. Za dobro delovanje notranjega trga je bistveno določiti strateški in globalni politični trg za javno naročanja, ki eh, spodbujajo zaposlovanje in rast. Javna naročila oziroma javno naročanje je eh, vse splošno prisotno in prinaša, predstavlja vrednost več kot dve milijardi eh, evrov na leto. To pomeni, da Eh, morajo javni eh, organi posvetiti veliko dela in veliko napora v to dejavnost. In vemo, da če želimo zagotoviti kakovostne javne storitve, potrebujemo takšne postopke, ki so moderni in transparentni. Danasne poročilo ima namen odgovoriti na to potrebo. Strinjamo se s predlagano strategijo Evropske komisije, ki predlaga sveže nezakonodajnih okrepov in ki vsebuje tudi priporočila. Ne potrebujemo dodatnje zakonodaje, ampak moramo zagotoviti dobro uporabo že obstoječe zakonodaje. In zato smo sprejeli predvsej ukrepov, ki jih eh, želi uporabiti odbor eh, za eh, notranje trg. Ne potrebujemo nove zakonodaje, kot smo rekli, ampak potrebujemo ustrezno in učinkovito uporabo obstoječih pravil. Pri tem moramo upoštevati potrebe krožnega in zelenega uh, gospodarstva in pa trajnostno rast. Ritem, po katerih eh, so države članice prenašale direktivo, se razlikuje od ene do druge. In zato je tudi nekaj kritik. Nekatere države so protekcionistične in otežujejo dostop zlasti majhnim in srednjih podjetjem. Prav tako se očita premalo transparentnosti pri postopkih često je, je tudi najpomembnejši kriterij najnižja eh, cena, namesto da bi upoštevali tudi druge vodike, kot je vpliv projektov na okolje in eh, eh družbo. In zato je treba vsakeč eh, spoštovati tudi druge kriterije, ne samo kriterije najnižje cene. Nujno je upoštevati tudi položaj majhnih in srednjih podjetij v okviru javnega naročila. Registri javnih naročil so bili predlagani za povečanje transparentnosti. Prav tako je potrebno pospešiti digitalizacijo in pa inovacije. Nacionalne strategije javnega naročanja morajo biti pripravljene, poleg tega pa načrti profesionalizacije za tiste, ki se ukvarjajo z javnimi naročili prav tako je treba dati več podarga transparentnosti pri čezmejnih eh, projektih javnih naročil in pa eh, sprejeti moramo eh, zahtevne moralne oziroma etične standarde pri čezmejnih, pri čezmejnih projektih. Mislim, da imamo pred seboj dobro poročilo, to poročilo vsebuje pravi pristop da bo prispevalo k učinkovitemu trgu notranjih, eh, eh, učinkovitemu notranjemu trgu, pardon, in ki bo pomagalo tudi doseči cilje inovativnosti, socialne vključenosti in tako naprej. Želel bi pozvati vse kolege, da podprejo to poročilo, kajti tako bomo pomagalo boljšemu delovanju notranjega trga, zaščitili interese državljanov in spodbujali odpiranje novih delovnih mest prav tako zagotavlja učinkovito uporabo eh, denarja davkoplačevalcev. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo gospej komisarki Bjenkovski. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani gospod poročevalec. Najlepša hvala za to razpravo, kajti to je pomembna razprava, saj je pomembna tudi tema. Slišali ste, kakšni so glavni problemi, kakšni so podatki, ampak poleg tega moramo vedeti, da je to pomembno orodje, ki po pomaga izvajati politike in doslej še nismo izkoristili vsega potencijala javnega naročanja. Prav tako vedno ne dobijo naročniki najboljše vrednosti za svoj denar, vedno niso vidni tudi rezultati. Zato smo se lani odločili, približno pred enim letom, novembra lani, da bomo sprejeli svežen strategije za javno naročanje. Kajti menimo, da je treba narediti korak naprej na področju javnega naročanja, istočasno pa je zelo uh, pomembno, da ne razmišljamo o sprejemanju nove zakonodaje. Ta svežen vsebuje svoje prostovoljne ukrepe, predloge in nekaj novih idej. Prav tako eh, poziva k večjemu partnerstvu in tudi k političnemu prisvajanju te eh, teme. Eh, ta svežen poziva k identifikaciji prioritet in tudi k oblikovanju orodij za izvajanje teh prioritet. Poudarjamo tudi vlogo, ki jo lahko igra javno naročanje, na področju izboljšanja evropske konkurenčnosti pri soočanju z družbenimi inovacijskimi izzivi. Zato, ker vemo, da lahko spodbujamo eh, investicije, ki so eh, energetsko učinkovite, na ta način lahko spodbujamo tudi socialno vključenost. Treba je izbirati ekonomsko najprimernejše ponudbe, ki e, bodo zagotovile najboljšo vrednost za davkoplačevalski denar. Ampak, kot smo rekli prej, ekonomsko najbolj smiselne ponudbe niso vedno nujno najcenejše. In zato moramo ponoviti, da Eh, evropska zakonodaja ne zahteva, da se kot najpomembnejši kriterij upošteva najnižja cena. In ta svežen kaže, kako se eh, možnosti, ki jih ta eh, svežen nudi, lahko izkoristijo za doseganje ciljev, širših ciljev. Prav tako se buje tudi smernice komisije, priporočamo določene okrepe in tudi ponujamo pomoč. Ta svežen smo organizirali okoli šestih prioritet. Na kratko naj vam teh šest prioritet opišem. Najprej zagotoviti širšo uporabo socialnega naročanja in zelenega naročanja, potem profesionalizacija javnih naročikov. Tukaj seveda mislimo v glavnem na veščine teh eh, ljudi, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem, potem povečati in izboljšati trg za majhna in srednja podjetja, kajte MSP-ji so v centru našega interesa, izboljšanje transparentnosti in integritete, zagotoviti boljše podatke, eh, zagotoviti digitalno preoblikovanje naročanja in preoblikovati postopke in pa eh, izboljšati sodelovanje med eh, posameznimi organi. Marca letos je svet podprl ta svežen in izpostavil pomen tega svežna za evropsko konkurenčnost. Februarja letos smo se pogovarjali v Ekofino o tem svežnju. Želeli smo podariti, kako pomembno je javno naročanje za javne proračune. Prav gotovo vemo, da je potrebno povečati profesionalizacijo javnih naročil, naročnikov, kajti tako bomo lahko prihranili veliko denarja na državni ravni. Od, eh, od Bor regij je tudi sprejel svoje mnenje, kakor eh, socialni in gospodarski odbor in zato sem vesela, da bo danes parlament zaključil ta institucionalni ciklus in sprejel poročilo na jasno pobudo. Vesela sem, da se je to zgodilo po poglobljeni razpravi, kateri ste prispevali vsi pod vodstvom gospoda Koelja skupaj s poročevalci v Senci. Pripravili ste dobro poročilo, ki Eh, podpira predlog komisije, istočasno pa nam dajete predvsej elementov za premislek za v prihodnost. Z veseljem ugotavljam, da je bil dosežen v parlamentu predvsej obširen konsens, prav tako pa menimo, da se zlasti skrinjamo pri nekaterih konkretnih vprašanjih. Omenila bom tri ali štiri taka vprašanja. Najprej MSP-ji, prej smo že to povdarili, In naj vas eh, pa opozorim, ne bodite preveč pesimistični. Kar zadeva delež sodelujočih MSP-jev na trgu javnega naročila. Direktiva je bila šele nedavno prenešena in mislim, da bo poteklo še nekaj časa, preden bomo videli učinke vseh teh okrepov. Začeli smo z, z študijo, da bi ugotovili, kakšne ovire še obstajajo. Potem strateško naročanje, to je drugi kriterij. Tu se situacija zelo razlikuje med državami članicami, čeprav je še veliko možnosti za širšo uporabo kvalitetnih kriterijev. E, želimo poudariti, da najnižja cena ni zavezojoči obvezni kriterij pri javnem naročanju. Prav tako menim, da moramo olajšati eh, zeleno, inovativno in socialno javno naročanje. Zato smo pripravili te eh, smernice, ki vsebujejo tudi najboljše prakse. Želim povdariti še nekaj. V celoti se strenjamo s mnenjem poročila, ki povdarja pomen digitalizacije na področju javnega naročanja in pa eh, podpiramo tudi profesionalizacijo javnih služb. To bo seveda eh, povečalo tudi izmenjavo dobrih praks, s tem se strinjamo, eh, povečati moramo tudi e-veščine in eh, zbrati vse dobre prakse držav članice. Sedaj pripravamo okvir potrebnih veščin za javne naročnike, kajti ti, eh, te večine morajo biti jasno identificirane in najlepša hvala, da ste se začeli ukvarjati s to temo. Najlepša hvala v imenu odbora za mednarodno trgovino, gospod Bölge, za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka. Da, res. Javna razsežnost javnih naročil se omenja zgolj mimo grede in tudi analizira mimo grede, ampak to je napaka. Danes smo v razmerah, ko za konkurente iz Evropske unije so pogosto zunani trgi tretjih držav de facto in de jure zaprti. Tukaj moramo imeti boljši dostop. Komisarka je že dejala, da so izzivi veliki, še prav posebno za MSP-je, kar se tiče mednarodne razsežnosti tega, se je potrebno resno lotiti. Ključno vprašanje pri boljšem dostopu do trga, so po eni strani več stranski sporozumi, tudi sporozumi o javnem naročalu, prav tako pa je boljši dostop do trga v interesu Evropske unije. To mora ostati v naših dvostranskih odnosih. CETA in sporozum z Japonsko sta dobra primera, kako bi lahko v prihodnje to uporabili kot pilotni projekt za nadaljna pogajanja z drugimi državami. In za zaključek, ravno mednarodna razsežnost javnega naročanja ima potencial kot gonilo za rast in nova delovna mesta v EU. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Valjan v imenu odbora Envi ampak ne vidim je v dvorani. Zato bomo kar nadaljevali in sicer bodo dobili besedo posamezni poslanci v imenu ELS, gospod Švab, za dve minuti. Ja, Hvala lepa, predsedujoči komisarka, kolegice in kolegi. Veselim me, da je kolega Böge iz odbora INTA še enkrat opozoril na globalno razsežnost podeljevanja javnih naročil. In to je dober trenutek, da upozorim na to, da so pragovi, ki jih imamo v EU in ki so tudi v Nemčiji, nekaj, kar ni določila EU, temveč to izhaja iz globalnega sporozuma o javnem naročanju. Zato bi morali jasno povedati, da evropska ekonomija, za razliko od administracije ZDA, ne uporablja načela Europe First, zato da bi tudi in smo odprti zato, da bi tudi mi na tretjih trgih lahko računali na določeno odprtost. In tu moramo več storiti, tu moramo pritisniti, da se bo to dejansko zgodilo, da bo vzajemno, da bodo druge države tako odprle svoje trge, kot smo mi odprli svoje. Poročilo kolege Koelja izredno pozdravljam in v bistvu je zapisano, da ni razlogov v državah članicah, da še vedno 55 odstotkov podrevanja javnih naročil poteka na podlagi najniže cene. Kaj ti leta 2014 smo dali precej možnosti za elemente podrevanja javnih naročil. Najboljšo ponudbo je potrebno izbrati. In zato torej izrecno pozivam vse organe, da naj premislijo, katere pogoje zapišajo ne samo v Nemčiji, temveč v EU, da bi dejansko dobili najboljšo ponudbo in ne da bi potem kasneje tožili, da so dobili najcenejšo ponudbo in potem prihaja do naprimer pravnih težav. Mislim, da ste komisarka pravično, upravičeno opozorili, da imamo določene težave v nekaterih državah. Portugalska je tukaj dober primer, več preglednosti je potrebno imeti in to bi lahko pomagalo veliko podjetjem, še prav posebno pa MSP-jem. Hvala lepa. Najlepša hvala. V imenu socialistov in demokratov, gospod Danti, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka, gospe in gospodje. Kar zadeva eh, spremembe zakonodajnega okvira, ki so bile sprejeta leta 2016, smo dobili zdravo zakonodajo, ampak žal potencial te zakonodaje ni izkoriščen v vseh državah članicah. Poročevalcu in gospodu Tarabeli, ki je bil poročevalec v Senci, se zahvaljujem za to poročilo. Kajti, eh, Vemo, kako se je direktiva prenašala. Poročilo govori tudi o izzivih, s katerimi se države morajo soočati. Rad bi se osredotočil na nekaj pomembnih vprašanj. Najprej moramo zagotoviti, da bodo upoštevani kriteriji kakovosti pri javnem naročanju. Lahko se zgodi, da je nekje cena nizka, ampak to včasih pomeni tudi nelojalno konkurenco oziroma slabe projekte, ki ne upoštevajo socialnega vključevanja, zelene ekonomije in podobno podjetja socialnega gospodarstva dobijo samo 45 odstotkov vrednosti pogodb javnega naročanja. In to v bistvu ni sorazmerno za njihovo težo v gospodarstvu. Zato moramo sprejeti čisto konkretne okrepe, recimo obvezno podnadaljevanje ponudb v sklope in več eh, informacijskih sistemov, ki bodo na voljo MSP-ju. Prva stvar, ki jo želim povedati, je naslednja. Ne le, da moramo ustvariti enotni digitalni trg, poleg tega moramo spodbujati tudi digitalizacijo pri javnem naročanju. Manj birokracije potrebujemo več transparentnosti eh, in enostavnejše postopke. Potem je pomembna tudi recipročnost na mednarodnem področju. Če bomo odprli svoj trg za javno naročila, ne smemo pozabiti, kako težko je za eh, evropska podjetja vstopati na tuje trge. Včasih je to posem nemogoče. Komisija in država članice morajo hitro popraviti to situacijo. Recimo tako, da bi se oblikoval nek eh, instrument eh, mednarodnega naročanja, ki je še zmeraj blokiran na ravni sveta. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Matjus v imenu EKR, vendar ga ne vidim v tej dvorani, zato dajem besedo kar gospodu eh, Selimovič v imenu Alde. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod Coelho. Hvala poročevalcem v senci za dobro upravljeno delo. Potencial javnega naročanja je ogromen. 2500 tisoč javnih organov porabi približno 14 odstotkov BDP-ja vsako leto kar pomeni 2 milijarde evrov vsako leto za nakupovanje raznih storitev, blaga in tako naprej in še vedno eh, ni dosežen ves potencial in zato obstajajo tri razlogi. Prvič, države članice so zelo pozno prenesle direktivo iz leta 2014 o javnem naročanju. Tako pozno, da je mora komisija sprožiti postopke zaradi kršitve proti nekaterim članicam. In eh, žal se mi zdi, da bodo spet zamujale pri naslednjem eh, krogu, ko bo šlo za E-kršitve Eh, naročanje. Potem eh, organi v državah članicah na vseh ravneh ne uporabljajo javnega naročanja na strateški način. Zato jih pozivam, naj tega ne jemljajo kot administrativno breme, ampak kot način, kako spodbujati pametno, vzdržno in vključujočo rast. Zato, zato, da bomo spodbujali rast, ustvarjali nova delovna mesta in dobivali nove trge. Tisti, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem, pa potrebujejo določeno izobrazbo. In države članice morajo organizirati ustrezno usposabljanje z področja javnega naročila in pripraviti univerzitetne programe za razvoj eh, tega študija. In zato pozdravljam vse ukrepe

veljalo upoštevati to da hrano izvzamemo iz sistema javnih naročil ker mislim da smo to tudi dolžni našim prebivalcem zagotoviti višjo kakovost in pa zdravje. želim povedati kolegom da je prišlo do tehničnih napak na elektronskem ekranu in zato vrstni red ni pravi. Tehniki to sedaj rešujejo, to sem vam želel povedati, da veste in da ne bo, do, ne, ne bo prišlo do nesporazumov. Gospod Ferreira, naslednji. Obrigado, Hvala. Javno naročanje mora biti zelo pomemben instrument za vse države članice, tako morajo spodbujati eh, produktivno tkivo, ki bo kakovostno, potem eh, treba je eh, varovati okolje. To so strateški cili. Ampak trenutni veljavni okvir ni zelo jasen in lahko se bi bolje izkoristil potencial tega pravnega okvira. Eh, treba je zagotoviti tudi dobro konkurenčnost. Zakonodaja se je naredila po meri velikih podjetij, po eh, meri čezmejnih podjetij, ki delujejo na notranjem trgu in eh, trg javnih naročil je zdaj prilagojen predvsem njim. Ampak trgi se tudi razvijajo in obstajajo področja, ki jih je treba zaščititi, naprimer javne storitve. E, javne storitve so se e, postopno privatizirale e, zaradi zakonodaje in tudi zaradi pritiska Evropske unije. Tako se je tudi prispevalo k širitvi javnih naročil. Hvala. Gospod Švamp je pokazal modri kartonček želite eh, zastaviti pod vprašanje, ampak vi ste že govorili v imenu vaše politične skupine. Tako da vas res prosim, če lahko modre kartone pustimo za tiste kolege, ki še niso govorili. Ampak dobro, če želite, če ustrajate, se obračam na gospoda Pereiro. Eh, sprejmete modri karton? Izvolite, gospod Švab, za pol minute. Hvala lepa, predsedujoči. Kolega Ferele je pripovedal zabavno zgodbo, da imamo tukaj multinacionalke. Dve vprašanje za to. Prvič, ali ste resnično prebrali, kaj smo storili 2014 to novo zakonodajo in drugič, katere kriterije pa bi imeli za izbiro, če ne konkurenčnost, morda imate dobre zamisli, ki jih še ne poznam. 30 sekund za odgovor. E, zelo na kratko, gospod Švab. E, seveda imam zelo pred očmi to, e, kar je zapisano v trenutni zakonodaji iz leta 2014, ampak kljub vsej retoriki, da se bo zdaj s tem začitilo MSP-je in tudi pri drugih zakonodajnih aktih Evropske unije je tako, vendar pa se še vedno predvsem upoštevajo uh, interesi velikih multinacionalk. To so tista podjetja, ki vladajo na trgu in na to ne smemo pozabiti. Mm, je pa to seveda povezano tudi z razgradno javnih storitev, naprimer na področju vode, zdravstva in tako naprej. Zato uh, je treba še veliko postoriti eh, na ravni javnih naročil. Hvala. Gospod Eker je naslednji za minuto in pol. Uh, Gospod predsedujoči, moramo poskrbeti, da bo davkoplačevalski denar ostal uh, na lokalni ravni, da bo prispeval k lokalnim storitvam. Uh, je pa veliko um, Eh, zapletenih postopkov, ki jih morajo vsi upoštevati. In eh, v moji regiji eh, je neko plinsko podjetje imelo sedež v Liverpoolu, ni pa bilo dobrih lokalnih ponudnikov in pravzaprav so stvari zelo slabo urejene. Zato moramo javno naročanje spremeniti, zato da se bodo te zadeve uredile treba je izhajati iz lokalne ravni, zato da denar ostane na lokalni ravni in pri MSP-jih. Moramo zagotoviti, da eh, bo, do, eh, da bo denar porabljen na lokalni ravni in za MSP-je, ki tudi stanejo manj kot pa multinacionalke. Eh, vendar pa, če pogledam svoje mesto, je samo en funt od 20 ostal. Eh, na naši lokalni ravni. In uh, sam imam tudi izkušnje iz lokalnega sveta. Mislim, da bi veliko bolje ljudje živeli, če bi se bolj osredotočili na lokalno raven in um, dajali javna naročila predvsem lokalnim podjetjem. Lokalno moramo ohranjati uh, sredstva, tako da bodo lokalna podjetja lahko rasla. Hvala. Kjer je Gospa Grapini vam želi postaviti podvprašanje v okviru modrega kartona. 30 sekund, gospa Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, sunt de acord. Eh, gospod predsedujoči, dragi kolega, strinjam se s tem, kar ste povedali. Ampak, eh, ali ne mislite, da javne dobrine, eh, oziroma da velika podjetja eh, izkoriščajo eh, to, oziroma eh, veste tudi, da so cene v velikih podjetjih nižje. Gospod Ejker, izvolite besedo. To je res. Mm, izkušnja v našem mestu, v Preston, je, da če bomo denar ohranjali na lokalni ravni in ga vlagali v MSP-je ter zagotavljali zaposlitev ljudem, da bomo na ta način uh, zmanjšali porabo uh, lokalne vlade. Mislim, da bi morali denar ohranjati v uh, naših regijah in mestih. Hvala. Preden dam besedo naslednji govornici naj še enkrat povem, da imamo tehnične težave. Na ekranu niso imena napisana v pravem vrstnem redu. Tako da prosim, ne upoštevajte vrstnega reda na ekranu, eh, ampak bom jaz povedal, kdo bo naslednji spregovoril. Gospa Trušinski v imenu skupine ENF. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, transparentnost je zelo pomembna eh, in pa preglednost na trgih javnega naročanja. Eh, to besedilo bi moralo to bolj povdariti, vendar pa se tukaj cili objektivnosti in transparentnosti povezujejo z drugimi cili. Mislim, da dostopanje do tretjih trgov povzroča probleme javno naročanje v državah članicah mora ostati neodvisno in podjetja uh, morajo imeti možnost odločanja. Eh, vendar pa uh, mislim, da obstajajo velike razlike med ultraliberalci, ki vodijo Evropsko unijo, in pa nacionalisti, ki si prizadevamo za ohranjanje suverenosti držav članic. Uh, vaš projekt brez meja ni dober. Uh, In eh, tukaj eh, je veliko strateških interesov. Mi imamo nacionalne preference in zato bomo glasovali proti temu poročilu. Hvala. Zdaj smo zaključili seznam govorcev v imenu političnih skupin. Eh, je pa naslednji gospod Sošnjerc. Hvala zelo težko eh, vas poslušam, ker vsi govorite, eh, da je javno naročanje eh, možnost za rast. Vendar pa ni vedno tako. Javni uradniki porabljajo denar ljudi. Najbolje je porabljati svoj lasten denar za stvari, ki jih potrebuješ. Eh, sicer pa je ta denar slabo porabljen. Eh, tukaj mislim, da državne ravni sploh ne potrebujemo. In dokler bodo stvari urejene tako, kot so zdaj, bo eh, še vedno veliko korupcije in pa nepoštenega ravnanja. Nekateri javno naročanje uporabljajo za svoje nepoštene cilje če bi se kot kriterij uporabljali socialni eh, cilji, potem bi videli, da samo ena oseba eh, lahko to koristi in eh, to je tisti javni uradnik, ki se s tem ukvarja. Ja, Hvala, gospa Nibler, za dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi. Rada bi omenila eno točko iz tega odličnega poročila kolege Koelja, ki se mi zdi zelo pomembna. In sicer število javnih naročil za eno ponudbo se je od 2006 do 2016 povišala 14 na 29 odstotkov. Torej, tretjina vseh razpisov ima samo enega ponudnika. To se mi kot številka zdi zelo alarmantno. Uh, In če premislimo, zakaj je tako, potem mislim, da moramo upoštevati, da je za MSP-je morda pretežko se prijaviti na vse razpise. Tudi v mojem volilnem kraju smo odprli novo šolo, bili smo nad Pragom in morali smo imeti evropske razpise. Imeli smo samo enega ponudnika. Lahko vam povem, da seveda javni organi imajo težave s tem. Menijo, da je to preveč, da imamo evropske razpise, potem pa se prejajo samo en ali dva iz regije. Resnično se sprašujem, ali je potrebno imeti razpise na evropski ravni. Kaj želim povedati? Po eni strani želim izpostaviti, da moramo pri javnih naročilih upoštevati tudi interese javnih organov, kar se tiče obsega dela. Zelo bi me veselilo, če ne bi sedaj v bližnji prihodnosti, ampak pri naslednji reviziji spregovorili tudi o pravilih pri podeljevanju javnih naročil, kar se tiče tudi pragov. Mislim, da je ta instrument zelo dober, potrebujemo preglednost, vendar pa moramo imeti pošteno konkurenčnost. V javnih naročilih ne smemo priti od tega, da bo tretjina javnih naročil šla v prazno. Resnično moramo vedeti, zakaj se to dogaja. Še prav posebno na področju gradbeništva je potrebno narediti nekaj popravkov. Nima smisla za gradnjo šole na Bavarskem pritegniti koga z portugalske ali cipra. To se ne bo zgodilo in to je potrebno upoštevati. Hvala lepa. Hvala. Besedo zdaj dobi gospod Rozier za dve minuti. Eh, hvala, zahvalila bi se um, poročevalcu in pa našemu poročevalcu v senci, gospodu Tarabeli. Um, številke poznamo, vemo, kako uh, uh, je zelo pomembno javno naročanje v evropskem gospodarstvu. Uh, 14 odstotkov uh, BDP-ja to predstavlja, uh, 200 milijard uh, sredstev in uh, imamo zakonodajni sveženj iz leta 2014, ampak uh, ne uporablja se dovolj na evropski ravni. E, poleg tega se izkoriščajo določene e, nejasnosti v besedilu, uporabljajo se e, kriteriji, ki zaenkrat je kriterij predvsem nizka cena, ampak tukaj želimo vključiti tudi socialne in druge vidike. Radi bi tudi bolj izobrazili ljudi, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem in k temu prispevajo prispevali, s tem prispevali k bolj eh, trajnostnemu javnemu naročanju. Hvala. Hvala. Gospod Kölmel je naslednji za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Podeljevanje javnih naročil je zelo občutljiva dejavnost, ker mora država pokazati, da skrbno ravna z davkoplačevalskim denarjem paziti je potrebno na več točk. Najprej mora vse potekati po pravilih, po drugi strani pa moramo uravnotežiti gospodarnost in uspešno podarjevanje. Tako da bomo vedeli, kaj se dogaja z davkoplačevalskim denarjem. Določena preglednost je potrebna. Zato je pomembno, da morajo ti postopki biti takšni, da bo vsak državljan lahko točno vedel, kaj se dogaja. Istočasno, pa smo lahko uspešni le, če bodo ti postopki kar se da debirokratizirani. Tako kot smo slišali, tukaj ne moramo kar govoriti o vsem po istem merilu. Potrebno je imeti kar se da učinkovite postopke za vse. Sicer bomo sicer teoretično imeli pravila, praktično pa tega ne bo, ker podjetja ne bodo sposobna izpolnjevati vseh pravil. Zato moramo nujno premisliti, ali ne bi na določenih področjih pragove spremenili tako, da ne bi ustvarjali nepotrebne birokracije. Hvala. Hvala, gospod Eichhout, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Ehm, ehm, najbolj pa se zahvaljujem poročevalcu za to poročilo. Mislim, da lahko vsi priznamo, da Eh, je zakonodaj iz leta 2014 prinesla številne izboljšave, zdaj jo revidiramo, ehm, kakovost je zdaj vedno bolj pomembna. Eh, ampak na nizozemskem so se že pojavili novi eh, problemi, predvsem pri dejavnostih oskrbe na lokalni ravni. V številnih skupnostih, ko gre za naročanje teh storitev, Um, se zelo upoštevajo pravila javnega naročanja, veliko je birokracije in um, ljudje težko izpolnijo vsa pravila iz leta 2014. Eh, mislim, da bi se morali bolj usredotočiti na vsebino in komisija bi uh, morala to upoštevati. Uh, moji kolegi um, so že iz nacionalnega parlamenta so že postavljali vprašanje Evropski komisiji uh, Eh, ampak želimo si odgovora od vas eh, glede dveh vprašanj. Ali ste pripravljeni državam članicam dati več manevrskega prostora, zato da odpravijo eh, neželene učinke te zakonodaje na storitve oskrbe in pa ali si boste ogledali tudi učinke te direktive na socialne storitve. Hvala lepa. kaj je sedaj na zaslonih. Sedaj je zapis pravilen, tako da je naslednji govornik gospod Precel, ampak ga ni v dvorani. No in kaj se dogaja? Kar nekaj poslancev manjka. Zato dobi besedo gospod Zarjanopoulos, prosim. Hvala lepa. Javno naročanje je zasebno izkoriščanje javnih sredstev. Govorimo o monopolih na evropski in mednarodni ravni. To je žarišče škandalov. Zato je naša strategija, da odpremo mednarodno javno naročanje, pa tudi protekcionizem, ko prilagajamo kriterije, nekaj, kar samo promovira interese monopolov. To, kar se dogaja v Grčije kot tsunami. Govorimo o privatizaciji po hitrem postopku. Rudniki, energetska podjetja, vodna podjetja, obale, letališča, vojaška oporišča, vse to je bilo prodano tujcem. To pomeni, da je javno bogatstvo bilo predano strani Sirize tujim investitorjem ljudje so prijeli pot za to, sedaj pa so morali dvakrat plačati za to, ker se stroški povečujejo. Edini način, kako lahko ljudje preživijo, je, da bi spet vse to bogatstvo postalo javno, ko bi delavci prevzeli nadzor nad njim. Hvala lepa. Gospod Scheinfeld, dve minuti. Hvala lepa predsedujoči. Govorimo o temi, ki je temeljnega pomena. Ne samo, kar se tiče našega velikanskega trga dela, temveč tudi, kar se tiče obsega sredstev, ki so vključene v to. Žalosti pa nas slab prenos, počasen prenos eh, zakonodaje z leta 2014. Sedaj pa naj izpostavim nekaj točk. Sedaj imamo v bistvu samo cenovni kriterij. Potrebno pa je upoštevati tudi druge kriterije, kot je kakovost, naprimer. Prav tako moramo upoštevati celotni življenski cikl proizvoda ali storitve, ne pa samo začetno fazo projekta. Prav tako je potrebno upoštevati tudi tempo razvoja in uvedbo novih tehnoloških rešitev. Javno naročanje ne sme samo zacariti, ampak tudi stimulirati tehnološki napredek. Prav tako pa je pomembno, da zmanjšamo birokracijo in pospešimo prožnost v sistemu javnega naročanja. Podjetja morajo imeti priložnost prilagoditi se spremembam pri pogoju izvajanja dela, naprimer. Sedaj imamo više stroške dela, ker ni dovolj delavcev. To pomeni, da imamo potem više začetne stroške. Ni pa dovolj prožnosti in veliko podjetij se potem enostavno odreče vda in ne sodeluje več o teh postopkih. Potrebujemo tudi več simetrije, kar se tiče dostopa na evropski trg javnih naročil in našega dostopa v tretjih državah. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Gospa Mici, minuta. Mikro, please. Hvala lepa. Predsedujoči, to poročilo predstavlja strategijo za države članice, da zagotovijo ustrezno izvajanje javnih naročil. Na ta način bi zagotovili strategijo javnega naročanja, ki bi bila bolj dostopna tudi zasebnim podjetjem. To poročilo je zelo pomembno, kajti ustvarjamo tudi sistem e-naročanja. Tako bomo povečali preglednost, prav tako pa bomo ustvarili platformo, ko bodo standardi Evropske unije nekaj, kar se bo bolj spoštovalo. Izvajanje je zelo pomembno. Malta že izvaja evropsko zakonodajo o javnem naročanju pred drugimi državami. Pozivam torej vse države članice, da delujejo po tej zakonodaji v interesu preglednosti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Fontulis, minuta, prosim. Hvala lepa. Javno naročanje, še prav posebno v nekaterih državah članicah, je odprta rana že kar nekaj časa. Veliko je povezav s korupcijo. Žal smo imeli tudi primere, ko se EU ni odvala tako, kot bi se morala. Imeti moramo različne kriterije za podelevanje pogodb. Imeti moramo več preglednosti, več učinkovitosti in manj birokracije. Javni interes mora biti kriterij. Vendar pa bi tudi cena morala igrati pomembno vlogo, če izpolnjujejo tudi druge kriterije. Paziti moramo, da ne bomo kršili nacionalne suverenosti držav članic. Vedno moramo, morajo države članice imeti zadnjo besedo pri tem. Pa tako moramo paziti na postopke javnega naročanja, da ne bo korupcije, kot je bil primer v držav članicah. Boriti se moramo proti korupciji, ne smemo dovoljevati, da bodo nekateri bogateli na račun drugih. Hvala lepa. Gospa Grapini, minuta. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka, zelo dobro je, da imamo poročilo na jasno pobudo na to temo. Zakonodajni svežen moramo še enkrat analizirati. 2014 je bila direktiva spremenjena. Z nekaterimi točkami se nisem strinjala. Direktiva iz leta 2014 je preveč nejasna in splošna. Po državah članicah imamo tudi zelo različne razmere, kar se tiče nacionalnih predpisov. Sedaj pa imamo večje težave, gospod komisarka, ne vem, kako bi jih razrešili. Roki, naprimer, za prijavo, tukaj imamo predolge roke in tudi ni prave opredelitve, kdo se lahko prijavi in kdo so tisti, ki se lahko naprimer pritožijo. Potem kriterij najniže cene. To smo že slišali. Več kot 60 odstotkov razpisov se ne ravna po najnižji ceni. Potem medicinsko raziskovanje, tudi tukaj je potrebno še kaj postoriti. Hvala lepa. Tako, zaključili smo zgovorniki, ki so bili na seznamu, sedaj pa prehajamo na postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedujočega. Sedem vas bom sprejel. Gospod Dorfman, minuta, prosim. Hvala lepa, predsedujoči, da ste mi dali besedo. Dejansko sem bil poročevalec za mnenje v odboru Envi. V bistvu sem pripravil poročilo, mnenje tam. Osredotočal sem se na nabavo živil, kar se tiče javnih razpisov, naprimer za otroke v šolah, vrcih, pa tudi za bolnike v bolnišnicah. Ravno tam, po moje, starši in stranke si želijo lokalnih živil in potem je absurdno, da morajo lokalni organi izvajati javne razpise in kupovati proizvode, ki prihajajo daleč. Seveda, razumem logiko evropskega notranjega trga, to je dobro, Ampak mislim, da moramo biti razumni v takih primerjih in moramo ustreči željam strank in javnim organom po lokalnih živilih. Zato mislim, da moramo pri javnih razpisih najti rešitev, da bomo ravno na tem področju imeli več možnosti izbire lokalnih živil. Hvala lepa. Hvala lepa gospod Palmer, minuta. Thank you, uh, Mr. Prosim, Prosim, ne smete ploskati na tribunah, lahko poslušate, ne smete pa ploskati. Gospod Palmer. Hvala lepa. Strinjam se eh, z večino tega, kar je bilo izrečenega danes. Potreba, da bi procesi javnega naročanja bili bolj dostopni za MSP-je, pa tudi za prostovoljne organizacije in dobrodelne organizacije. Želim pa še pa posebno izpostaviti škandal modernega suženstva. Primeri modernega suženstva se večajo po vsej Evropski uniji. V moji lastni državi 136 tisoč ljudi ocenjujemo, da so žrtve modernega suženstva leta 2017. Škandalozno bi bilo, če bi moderno suženstvo bilo podprto s porabo javnih sredstev prek postopkov javnega naročanja in dobavnih velikih podjetij, ki zmagajo. Podpiram in upam, da bo tudi parlament podprl ukrepe proti modernemu suženstvu prek javnih naročil. Tukaj lahko omenimo tudi listino proti modernemu suženstvu, to se podpisuje v Združeno kraljestvo. Kar se tiče modernega suženstva pri javnem naročanju, tega ne smemo dovoljevati. Hvala lepa. Gospod Matthews, minuta. Hvala lepa, predsedujoči, da ste mi dali besedo pri tem pomembnem vprašanju. Kar se tiče zadnjih javnih naročil, je veliko prikladno, velike pogodbe ljubijo v vladah. Ampak malo je lepo, mala podjetja so lahko bolj učinkovita, bolj uspešna in pogosto tudi cenejša kot eh, veliki konkurenti. Žal pa manjša podjetja so pogosto izključena iz javnih razpisov in zelo sem zadovoljen, da lahko podprem to poročilo, ki se skuša tega lotiti. Ampak iti moramo dlje. V naših regijah mala podjetja veliko krat trpijo zaradi poznih plačil, preveč birokracije, zaradi različnih birokratskih ovir, ki jih morajo preskočiti, da bi dobili pogodbe in da bi jih plačali potem, ko so upravili delo. Majhno je lepo, mala podjetja pomenijo dobro za podelovanje ročil, za lokalni trg in moramo jih opogumiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Piti Deos, prosim, minuta. Hvala lepa. Predsedujoči vsaka država članica podeljuje pogodbe različnim podjetjem, nekaterim domačim, nekaterim tujim. Ta naročila igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju ekonomije, kajti pogosto gre za strateško pomembna področja, težka industrija, gradbeništvo, energetika, telekomunikacija in tako dalje. S temi pogodbami skuša vlada spodbujati ekonomske in družbene politike, če seveda niso vse razpadali tujcem, tako kot je to storila grška vlada zaradi reševanja. Kakorkoli že, če bi naj ti ukrepi bili uspešni, je potrebno zagotoviti, da imamo dostop tudi na trge tretjih držav. Zaradi protekcionizma so tretje države ustvarile ovire in to otežuje evropskim podjetjem, njihovo delovanje v teh državah. Če želimo imeti ustrezno ravnovesje, pošteno konkurenco, potem morajo evropska podjetja imeti možnost sodelovati na razpisih tudi v tretjih državah in skoristiti pravila, ki obstajajo po, tem, po tej reviziji zakonodaje. Hvala lepa, gospod eh, Henman, minuta. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovana komisarka, gospe in gospodje javno naročanje in zakonodaja na tem področju je ključni del gladkega delovanja družbe, še prav posebno na regionalni in lokalni ravni. Pozdravljam pobudo komisije, ki cilja na šest jasno določenih prednostnih nalog. Javno naročanje in postopki povezani s tem morajo biti jasni in lahko razumljivi. Zato podpiram poziv po poenostavitvi pogojev. Potrebno je izkoristiti uporabo novih tehnologij, da bomo imeli sistem tako imenovanega e-naročanja, ki bo v polni meri izvedljiv na spletu. Prav tako morajo kriteriji biti razširjeni, da bomo vključevali tudi druge kriterije, ne samo ceno. Hvala. Hvala lepa. Gospod eh, Marijas, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. 250 tisoč javnih organov podeljuje pogodbe za dela, storitve in proizvode. Govorimo o milijardah evrov, to je velikanski delež BDP-ja, veliko davkoplačevalskih sredstev je to kar se tiče javnih naročil, pa imamo ogromno javnih škandalov. Lahko bi s tem podpirali ustvarjanje novih delovnih mest in gospodarsko rast. Javna naročila bi lahko pripomogla tudi k temu, da država spodbuja ustrezne okoljske in druge kriterije. MSP-ji so dobili samo 45 odstotkov pogodb, 55 odstotkov pogodb pa je podeljeno po ki terja najniže cene. To pa seveda ne pomeni, da vedno dobite jamstvo učinkovite izvedbe pogodb. EU je odprla svoj trg, druge tretje države pa še vedno zapirajo, hermetično zapirajo svoje trge. Poskušati moramo imeti nacionalno ali lokalno preferenco za to, da bi izboljšali konkurenčnost evropskih podjetij. Hvala. Hvala lepa. Gospod Zdrojevski, minuta. To je naš zadnji govornik. E, Priznam, že jestem zvolenikom ograničanja. Priznam, da zagovarjam omejevanje obsega javnih sredstev, ki se namenjajo sistemu javnega naročanja. Prav tako sem proti temu, da bi javni organi, kot so lokalni, imeli svobodo, da izvajajo ekonomske dejavnosti. Mislim, da bi tukaj morali imeti poseben nadzor. Naj pa omenim še dve stvari. Želim pohvaliti gospoda Kojelja, ker upravi dobro delo. Dvoje pomeni večjo kakovost javnih naročil. Najprej zunanji okvir, to so pravni predpisi, potem pa drugi element, natančnost samih postopkov javnih naročil in ta drugi element postaja vedno težji. Hvala lepa. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konča postopka pritegni pozornost predsednika in sedaj dajem besedo gospej komisarki. Te Razprave so pokazale, kako zelo pomembna je ta tema. In še enkrat bi želela podariti in razložiti, zakaj smo se odločili, da bomo ta svežen sprejeli. Ne gre za to, da bi bila zakonodaja slaba. Zakonodaja je nova in sveža, ampak mi menimo, da je to dobra zakonodaja. Slaba je pa uporaba te zakonodaje. Nekateri ste rekli, da v zakonodaji ni dovolj fleksibilnosti, ampak eh, ta zakonodaja omogoča veliko manevrskega prostora. Zakon je treba spoštovati, ampak še vedno daje veliko manevrskega prostora tudi za eh, socialne storitve. Možnost je tudi izključitve preko lahkih režimov, možno je tudi integrirati vse socialne kriterije pri eh, postopku naročanja. Torej, tu pripravljamo tudi nekaj smernic, kar zadeva socialno javno naročanje, zato da bi državam članicam lahko pomagali. Prav tako evropejcem zagotavljamo, da je digitalizacija javnega naročanja izjemno pomembna. Po eni strani bo digitalizacija bistveno izboljšala transparentnost, recimo v eh, primeru poznih plačil, po drugi strani pa bo povečala transparentnost. Vidimo v državah članicah, da je e-naročanje eh, e, eh, izboljšalo sam sistem javnih naročil in seveda pa je samo malo, samo nekaj držav članic, ki so se za to odločene, ampak eh, komisija si želi, da bi celotni ciklus javnega naročanja bil digitaliziran. Potem lokalna raven, veliko uspešnih in osebnih izkušnj imam za javnimi naročilem. Naj vam povem, Eh, evropska zakonodaja ne predstavlja bremena za lokalne organe, ampak je eh, problem tisto vse, kar se je k tej zakonodaji prilepilo zraven. In to je problem, problem posod v Evropi. To ni pravi trenutek, da bi sedaj razmišljali o spremembi zakonodaje, ampak to partnerstvo, ki ga želimo ustvariti, izmenjava mnen, eh, smernice. Vse to se pripravlja za to, da bodo ljudje sprejemali prave odločitve. Včasih ljudje ne sprejemajo pravih odločitev zato, ker enostavno nimajo dovolj znanja. Tudi eh, pozno, pozn prenos eh, direktive, nekateri ste to omenili. No, v eh, Nemčiji je prišlo do velikih zamud zaradi njihove strukture in nimamo nobenih statističnih podatkov o tem, kako tam ta direktiva deluje na terenu. Ampak od samega spremena direktiva smo sprejeli tudi ex ante orodje za velike investicijske projekte. To je čisto konkretna storitev, ki pomaga javnim naročnikom, da eh, spoštujejo pravila in da se istočasno izognejo problemom pri velikih infrastrukturnih projektov. Eh, delili in objavili smo več sto dobrih praks z področja pravnega eh, javnega naročanja in eh, od, zelo sem privržena tej temi in zato eh, se bom z vami o tem še pogovarjala intenzivno, kaj ti to je tema, ki to zasluži. Najlepša hvala. S tem smo zaključili razpravo oziroma pardon, zaključil jo bo gospod Kueljo. Eh, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik komisar, ki se želim eh, zahvaliti za njene besede. Prav tako pa želim eh, izpostaviti eno točko, ki jo je ravno kar omenila. Soočamo se z očitno resnico. Tu je področje, kjer je Evropa dobro delala, zakon je bil sprejet pravočasno, ampak Problem je nastal zaradi prepočasne transpozicije direktive na ravni držav članic in včasih zaradi napačnega prenosa direktive. Potrebno je, da države članice ukrepajo tako, da ne ogrozijo tega, kar je bilo doseženo na evropski ravni. Vsem se zahvaljujem za prispevke. Želim podariti tri stvari. Vsi se strinjamo, kakšen je glavni cilj te direktiva. Direktiva ima namen povečati transparentnost, se boriti proti konkurenci, eh, zagotoviti eh, doseganje eh, določenih ciljev, kot so inovacije, krožne gospodarstvo, trajnostni razvoj in vključujoči razvoj. Druga stvar, majhna in srednja podjetja. Več kolegov je o tem govorilo in tudi mi se strinjamo, da je to zaskrbljujoče področje. Treba je spodbujati digitalizacijo. Digitalizacija ne služi samo poenostavitvi procesa, ampak digitalizacija zagotavlja večjo transparentnost in mislim, da je to nekaj, o čemer se strinjamo vsi. E, vsi si želimo, da je denar učinkovito porabljen in upam, da bomo danes glasovali za to priporočilo Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Danes bomo pa o tem glasovali. Sedaj imamo novo točko na dnevnem redu in sicer razprave o primerih kršitve človekovih pravic, demokracije in pravne države. Prva razprava se nanaša na poslabšanje medijske svobode v Belorusiji, zlasti primer listine 97. Besedo bi za eno minuto želel dati gospodu Tanoku. Gospod predsednik, se previdnostjo pozdravlja eh, odločitev eh, iz leta 2016, da se olajša nekatere sankcije proti organom te države. Ampak sedaj, ko je Rusija aneksirala Krim, in ko je prisotna na vzhodu su, eh, Ukrajine, lahko verjamemo, da bo Lukašenko navdušen nad eh, eh, toplejšimi odnosi z EU z, z, in eh, mo, mogoče upa, da se bo izmazal tako kot Janukovič. To lahko prinese rezultate. Eh, v smislu večje svobode, medijske svobode in v smislu večjega odpiranja proti Zahodu. Ampak kar zadeva spletno stran listina 97, eh, smo bili preveč optimistični, če smo razmišljali na ta način. Kot vidimo danes, Policisti napadajo novinarje in to sistematično, jih strašijo, grazijo uh, s uh, smrtjo. Natalija Rodina je tarča smrtnih grožen. Lukašenko sedaj uh, spreminja sicer svojo politiko, ampak lahko smo pripričani, da podpora stranem, kot je listina 97, pomeni zelo pomembno orodje za zagotavljanje Eh, svobodne in demokratične Belorusije eh, v prihodnosti. Najlepša hvala. Gospod Antrivičjo se za eno minuto, on je tudi eden od, eh, od avtorjev. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Resolucija o človekovih pravicah v Belorusiji in odsotnost medijske svobode, sistematično nadlegovanje in zastraševanje treh ljudi. Sedaj so se spravili na internet. Vsi, ki bodo želeli komentirati na internetu, se bodo morali registrirati in podatke bodo poslani KGB-ju. KGB pa ima omejeno domišljijo. To zelo dobro vemo in zato želim jasno povedati naslednje. Ni dovolj, da ponavljamo, da podpiramo eh, spletno stran Lisina 97. Komisija in služba za zunanje delovanje mos, eh, morata zagotoviti, da se umakne blok za te spletne strani. Spletna stran potrebuje finančno pomoč in ta mora priti od Evropske unije. E, Lukajenš, Lukašenko sedaj ustvarja novo e, jedrsko elektrarno, ki je v bistvu monstrum in e, Ljudje v Evropi imamo pravico do varnosti. Odnosi z EU morajo temeljiti na jasnih pogojih in jasnih zahtevah, ne pa na uh, potrebi potem, da bi si bili všeč. Ne smemo biti eh, naivni. Minsk se niti pretvarja več ne, da spreminja svojo politiko. Zato mislim, da moramo eh, prekiniti pogajanje o partnerskih prioritetah. Če gremo s pirmininke. Najlepša hvala, eh, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, današnja Belorusija je v bistvu primer, ki jasno kaže, kako lahko pritisk na medije in kršenje človekovih pravic ogrozi varnost države, regije in celega kontinenta. Belorusija je preživela eno najhujših jedrskih katastrof v zgodovini. Sedaj pa se spet spušča v jedrsko postolovščino, ki lahko ima še hujše posledice kot Černobil. Eh, Belorusija omejuje svojo civilno družbo in medijsko svobodo. Dober primer je listina 97. Istočasno pa režim ustvarja jedrsko pošast na meji z Evropsko unijo. Celo Sovjetska zveza je v preteklosti po uh, katastrofi v Črnobilu ustavila gradno jedrskih elektran tega tipa. Kaj pa EU eh, dela, da zagotovi jedrsko varnost v EU? Komisijo sprašujem, uh, kako bomo zagotovili, da se v Ostrolitsko ta jedrska elektrana ustrezno testira, kako bomo zagotovili, da je zgrajena v skladu z zahtevami EU. Milijoni davkoplačevalskega denarja eh, se pošiljajo v Belorusijo in ali se vam ne zdi, da se ta sredstva sedaj uporabljajo ravno za napačne namene. Hvala lepa, gospa Mudi, za dve minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Svoboden in neodvisen tisk je temeljna evropska vrednota in to mora biti tudi bistveno del naših odnosov eh, z Belorusijo. Listina 97 je jasen primer tega, eh, kje se naše vrednote ogrožajo. Eh, spletna stran eh, se, eh, listina 97 je blokirana v Rusiji. Podobno Eh, podobno se dogaja eh, v eh, Belorusiji. In tu so še drugi ukrepi. Preprečuje se anonimnost zato, da se preprečuje svoboda govora. Še bolj se pritiska na civilno družbo v, žele, v že opresivnem okolju. Belorusija Eh, se bori tudi proti svobodi združevanja. Eh, najbolj zaskrbljujoč primer je ukinitev svobodnega sindikata. V eh, prejšnjem letu je Evropska unija odpravila večino sankcij v duhu dobre volje in zaupanje, da bodo boljši odnosi izboljšali tudi situacijo na področju temeljnih soboščin. Sedaj je posebno jasno, da to ne deluje. Primer listine 97 in eh, primer sindikalistov jasno kažejo, da eh, ta naš poskus ni uspel. Sedaj moramo ukrepati. Potreba je pripraviti financiranje za organizacije, kot je eh, listina 97 in televizija Belstad, zato da se zagotovi neodvisno poročanje. In to eh, financiranje mora potekati neposredno in hitro. V Belorusiji morajo biti ustvarjeni pogoji za eh, prejemanje sredstev in morajo biti tudi posledice, če pogoji niso izpolnjeni nadlegovanje, zastraševanje novinarjev, sindikalistov in drugih prav gotovo predstavljajo take kršitve, zaradi katerih bi Belorusija morala izgubiti finančno podporo od Evropske unije. Hvala lepa. Sedaj pa Urban Krespo, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. E, tukaj smo spet priča um, dvojnim standardom. Um, tega parlamenta. Resolucija ustrezno poudarja represijo, ki jo doživljajo v Belorusiji. Eh, in eh, ta represija bi morala preprečiti nadaljne sodelovanje z Belorusijo. To pravite. Ampak od leta 2014 do 2017 eh, je bil paket pomoči v okviru sosedske politike vreden 91 milijonov evrov. Gre predvsem za človeško mobilnost, predvsem to so spodbujali eh, in eh, po drugi strani se pa borimo proti migracijskim tokovom. Priznavamo, da da se kršijo človekove pravice v Belorusiji, ampak zapiramo pa si oči pred tem in Belorusiji plačujemo še vedno velike vsote. To je država, ki krši človekove pravice, hkrati pa jo uporabljamo kot nek ščit pred migracijskimi tokovi. Zato jo uporabljamo in zapiramo vrata tistim, ki eh, bežijo pred dejanskim preganjanjem. Belorusija je še en primer več, ki kaže na to, da v boju proti migracijskim tokovom, da je Evropska unija pripravljena narediti vse. To kaže na uh, dvojna merila, ki jih imajo številne politične skupine v tem parlamentu. In to je jasno razvidno tudi iz te resolucije. Hvala lepa. Gospod Štetina je naslednji. In s tem končamo seznam avtorjev. Najlepša hvala za besedo, gospod predsednik. Eh, dobro jutro vsem skupaj. Neodvisen tisk, svobodni mediji predstavljajo sovražnike predsednika Lukašenka številka ena. Novinarji in neodvisni mediji so bili cilj zastraševanja ves čas. Informacijski portal, eh, Listina sedemindevetdeset je blokirana že eno leto. Leta 2010 je bil umorjen eden od ustanoviteljev te eh, spletne strani in zato so morali preseliti delovanje eh, na Poljsko. Eh, Augusta let, letos so zasegli računalnike v uradih, prišlo je do racije in novinari so bili obtoženi in lani je bilo skoraj 100 novinarjev aretiranih. Pred dvema letoma smo odpravili restriktivne ukrepe proti Belorusiji. Belorusija sedaj uporablja evropski denar in zato bi želel uh, pozvati, da sprejmemo določeno pogojevanje našega sodelovanja. Pogoj za dobivanje finančne eh, moči je spoštovanje človekovih pravic. Lukašenko pa samo privija. En, eh, uh, primež in uh, diktatorjev ne smemo zaupati. Listina 97, ta portal eh, je, ustanovil Belorus, je ustanovilo belorusijsko eh, gibanje, ki se je inspiriralo iz čehoslovaške listine 77. In zato se mi zdi kot eh, češkemu državljanu, da imamo obveznost se boriti proti eh, kršenju človekovih pravic in soboščin v Belorusiji. E, eh, soboščine so nedeljive in e, eh, soboščine v Belorusiji so naše soboščine. Hvala lepa, sedaj pa govornik v imenu političnih skupin, v imenu ELS, gospod Zrojevski, eno minuto. Jako predsednik delegacije do spraw kontaktov z Belorusijo, moram dbati o kompleksnost. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Kot predsednik beloruske delegacije m, mm, se zavedam, kako zelo pomembna je te, eh, ta razprava. Ne bom ponavljal tega, kar so povedali drugi, ampak dovolite mi, da dodam samo en element, ki se mi zdi pomemben. Kultura. Belorusija je sme in mora biti ponosna na svoje umetnike in ustvarjalce, tudi eh, tiste, ki so eh, dobili eh, Nobelovo nagrado. Ampak gledališče v Belorusiji pa preganjajo. Lahko vam navedem tri taka gledališča, ki jih ogrožajo in zatirajo in grozijo tudi avtorjem in igravcem. To pomeni, da moramo oblikovati mnenje parlamenta, ki bo čim bolj precizno v tem pogledu. Najlepša hvala v imenu socialistov in demokratov, gospa Julie Ward, za eno minuto. Evropska unija mora ukrepati v zvezi z Belorusijo. Evropska komisija in pa služba za zunanje delovanje sta bili eh, preveč pasivni in to je ukrepilo vlado Lukašenka situacijo človekovih pravic, predvsem ko gre za svobodo tiska, se vse čas slabša. In uh, ravnanje s političnimi zaporniki je grozljivo. Uh, še vedno uh, obstaja smrtna kazen. Uh, imamo primer zapornika Mikaela Žamčučnija. Uh, on je zaprt v samici večino časa od zadnjega tedna julija. In To se dogaja v Evropi, gospe in gospodje. Dimitri Bobrek uh, je bil tudi napaden uh, v napadu na medije in je zdaj v priporu. Moral je podpisati, eh, podpisati, moral je podpisati sporozum o sodelovanju s KGB. Primer listine 97 je bil že opisan. Uh, Eh, in je zelo zaskrbljujoč. Sama sem eh, v zadnjih mesecih sodelovala s to organizacijo. Oni imajo občutek, da jih je EU pustila na cedilu in zato visoko predstavnico in pa komisarja Hanna prosim naj naredite vse, kar je v njuni moči za izboljšanje situacije v Belorusiji. Hvala. V imenu skupine EKR, gospod Jurek. Gospe in gospodje. Belorusija je pomembna država, tudi soseda Evropske unije, ima meje s kar nekaj državami članicami EU. In uh, beloruski narod se v teh dneh bori za svoj zgodovinski spomin. Uh, imamo Normana Davisa, ki je polsko-britanski uh, zgodovinar in četrtina milijona ljudi je po njegovih podatkih bila umorjena v Belorusiji v preteklosti. To je mučeništvo, ki eh, pa se ga v Belorusiji ne spoštuje več. Večina žrtev je neznanih, eh, samo nekaj jih ima eh, grobove in Belorusijo pozivam naj konča to desakralizacijo eh, eh, pokopališča. In to je huda tragedija, ki je prizadela Belorusijo in vse nas. Moramo obsoditi komunizem. Hvala. Gospod Selimovič dobi besedo v imenu liberalcev. Hvala. Situacija tiska v Belorusiji se vse čas eh, poslabšuje in Belorusija je na 155. mestu od 180 eh, držav po indeksu svobode tiska v svetu. Veliko je preganjanja, zastrahovanja in to predstavlja že del vsakdana novinarjev v Belorusiji. Eh, na začetku avgusta so beloruske oblasti naredile racijo v Tutbu in pa Bela Panu v dveh eh, medijskih hišah. Poleg tega je vlada um, de, podala tudi zakonodajo, po kateri se morajo vsi registrirati, eh, če želijo eh, sporočati novice. In beloruska oblast mora uh, končati s prepovedjo listine 97 in narediti več za svobodo medijev. Zato prosim parlament naj podpre beloruske nevladne organizacije. Mi to dolgujemo beloruskim državljanom, namreč, da se zauzamemo za njihovo svobodo izražanja in svobodo medijev. Hvala. Za eno minuto v imenu skupine Guengel besedo dobi gospa Veržijat. Eh, minuto in pol imate, gospa Veržijat. Belorusija je eh, pogosto označena kot zadnja diktatura, edina, ki še ni članica Sveta Evrope. Še vedno tam obstaja smrtna kazen. In gospod Lukašenko je bil ponovno izvoljen leta 2015 z veliko večino glasov. Vendar pa svoboda tiska tam ne obstaja, zaprli so prostore listine 97 in Evropska unija nič ne naredi. Eh, imamo celo vizum, eh, vizumski sporazum. Eh, zakaj? Zaradi ukrajinskega dogodka oziroma ukrajinskih zadev. Imamo tudi sosedske instrumente, ki pa se ne zauzemajo za večjo mobilnost, ampak za zapiranje te države. Imamo številne begunce iz Sirije in drugih držav, ki so bili blokirani v um, Belorusiji. Um, Poljska je predvsem dejavna na uh, tem področju in uh, mi si zapiramo oči dogaja, uh, pred tem, kar se dogaja na uh, mejah. Uh, veliko je kršitev človekovih pravic in povsem uh, neskladno je to z našimi vrednotami. Uh, Eh, pogosto pač eh, popuščamo posameznim držav, državam članicam in delujemo v njihovem interesu. Hvala, s tem je konec govorcev v imenu političnih eh, skupin, besedo pa dobi gospa Šojdrova. Družba je tako svobodna, kot so svobodni njeni mediji in Evropski parlament eh, vedno podpira svobodo medijev. V Belorusiji pa so mediji deležni nove represije in kritiki Aleksandra Lukašenka so pogosto eh, preganjani, zastrahovani in zaprti. Listina 97 je bila zaprta, to je bila platforma za tiste, ki so si prizadevali za promocijo demokracije v Belorusiji. Junija letos eh, je beloruski parlament sprejel eh, nov zakon o medijih. Eh, in sicer pod krinko tega, da se bori proti kibernetski kriminaliteti in drugim kaznjivim dejanjem. Cenzorstvo je nespremljivo in zato uh, bi morala medijska svoboda biti tudi pogoj našega sodelovanja z Belorusijo. Hvala, gospod Demes Maker. Veliko je ustrahovanja in preganjanja in Belorusija se je znašla na 155. mestu od 180 držav na listi indeksa medijske svobode. Lukašenko ima po 24 letih še vedno železni prijem v državi nič se ni izboljšalo. Eh, februarja 2017 je prišlo do miroljubnih protestov, ampak veliko ljudi je bilo zaprtih, med njimi tudi precej novinarjev. Ustrahuje se eh, svobodne medije. Um, ne smemo biti naivni. Lukašenka reforme ne zanimajo. Želi si samo več denarja in to je njegov razlog za zbliževanje z Zahodom. Lukašenko razume samo jasen jezik in eh, mislim, da ne sme biti zbližanja z EU, dokler ne bo medijske svobode. Hvala. Zdaj pa gremo lahko naprej. Štirje so se javili eh, k besedi v postopku Catch the Eye. Gospod Faria bo prvi. Ja, Hvala, gospod predsedujoči. Mm, tukaj ste se že oglasil takrat, ko je šlo za proteste 25. marca. In uh, veliko je agresije strani Lukašenka in njegove vlade, veliko uh, procesov proti blogerjem in novinarjem, potem zapirajo se neodvisni mediji, kot naprimer Listina 97. S tem so napadene demokratične vrednote in pa medijska svoboda. To je za nas evropejce zelo pomembno. In na ta način skuša Lukašenko utišati kritične glasove. E, pravzaprav nas ne bi smelo nič več presenetiti v tej državi, ki leži v Evropi, pa ima še vedno smrtno kazen. In eh, tudi um, želijo nadaljevati s projektom jedrske elektrarne v Ostrovcu. Če bomo še naprej sodelovali z Belorusijo, potem ta država mora začeti spoštovati temeljne pravice in medijsko svobodo. Um, naš parlament. Uh, je podelil nagrado Saharova beloruskim novinarjem in zato moramo res eh, se bolj zauzeti za medijsko svobodo. Hvala, gospod Polčak zdaj dobi besedo za eno minuto. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Hvala za besedo. Rad bi v največji možni meri obsodil uh, ravnanje Lukašenkove vlade, ko ta zatira svobodo medijev. Včasih smo priča primerom, ki se dogajajo zelo daleč eh, stran od nas eh, v različnih družbah in civilizacijah, ampak pogosto potem spregledamo um, takšne hude kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo prav v naši soseščini. morali bi eh, res proučiti to, kar se dogaja v soseščini Evropske unije. To seveda ne zmanjšuje bolj oddaljenih primerov kršitev človekovih pravic. Svoboda medijev je vsekakor demokratična vrednota in želim podpreti Ehm, to medijsko svobodo, ne samo s tem govorom, ampak tudi z glasovanjem. Gospod Kukan je naslednji. Hvala za besedo. Če bomo mi postali žebli v uh, krstah uh, tiranov, potem bi sam rad bil eden takih eh, žebljev. To so besede e, beloruskega režiserja, ki je zaprt v Sibiriji ampak to povsem odraža to, kar se je zdaj zgodilo z listino 97 v Belorusiji. Um, take organizacije so postale žebli, uh, ki so zelo neprijetni za Lukašenkovo vlado. Evropska unija je malo zrahljala odnose z Belorusijo leta 2016, ampak e, zdaj moramo od beloruskih oblasti zahtevati napredek na področju človekovih pravic. En korak naprej bi bil uh, to, da se deblokira listina 97 in da se nehajo ustrahovati neodvisni mediji in pa novinari. Um, eh, morali bi zagotoviti svobodno okolje za medije. To je vse del tudi um, instrumentov človekovih pravic in medijske svobode, ki jih je sprejela tudi Belorusija. Hvala. Gospod Iturgajz. Kot vsi vemo, je Belorusija diktatura enaindvajsetega stoletja. Tam obstajajo grožnje proti državljanom, represija, um, preganjanje tistih, ki se zavzemajo za človekove pravice, ampak poleg tega obstaja velika represija tudi nad, uh, mediji nad tistimi mediji, ki želijo neodvisno poročati o tem, kar se dogaja v tej eh, državi. Eh, diktator Lukašenko je prijatelj Madura v Venezueli. To je še en diktator, ki počne isto z mediji v Venezueli. Tudi on zapira medijske hiše, preganja novinarje eh, in dela isto, kar se je zgodilo z listino 97. Mm, Lukašenko v Belorusiji je prekoračil že vse rdeče črte in eh, mislim, da bi morali proti temu ukrepati. Hvala. Hvala. V imenu Evropske komisije dobi za konec besedo gospa Bjenkovska. Mm, mi smo še vedno vključeni v odnose z Belorusijo. Eh, smo pa zelo pozorni na človekove pravice v tej državi. Verjamemo, da eh, eh, je napredek na številnih področjih lahko boljši, če ga dosežemo z okrepljenim sodelovanjem. In odnosi med EU in Belorusijo so naredili ta korak naprej. Predvsej smo se zbližali v zadnjih nekaj letih v okviru vzhodnega partnerstva. Eh, imamo tudi sektorske dialoge, imamo partnerstvo za mobilnost, to smo podpisali oktobra 2016. Eh, vse več je eh, stikov med ljudmi, predvsem mladimi, imamo obzorje 2020, Erasmus, in pa tudi bolonski proces. Zdaj zaključujemo skupne prioritete, prioritete skupnega partnerstva, ki bo prvo tako partnerstvo med EU in Belorusijo. In to bodo tudi um, eh, kamni v izgradnji tega našega sodelovanja. Eh, vendar pa človekove pravice igrajo pomembno vlogo pri vsem tem. Eh, pri beloruskih oblasteh smo zaznali pripravljenost, da se vključijo v dialog na temo človekovih pravic z EU. 17. julija smo imeli zadnje srečanje v Minsku in uh, Mi bomo še naprej podpirali civilno družbo, to bo vse čas del naše politike. Um, šlo je pa tudi za pomankanje zakonodaj na področju novinarstva in pa za eh, svobodne novinarje v Belorusiji. Tudi o tem smo govorili, ampak zaenkrat eh, ni še prišlo do dobrega napredka na področju človekovih pravic in svobode novinarjev. Eh, zdaj imamo eh, v Belorusiji nov osnutek zakona o novinarjih in v zvezi s tem bo Evropska unija še enkrat več poudarila pomen medijske svobode v Belorusiji. Mi pozivamo k neomejenemu dostopu do interneta. Zavedamo se, da številne medijske organizacije težko delajo za to, da bi dosegle rezultate pri spodbujanju demokratičnih vrednot in kritičnega mišljenja. In eh, zelo cenimo delo teh organizacij. Evropska unija na najvišji ravni je obvestila beloruske oblasti, da represivne dejavnosti proti eh, neodvisnim medijem, vključno z listino 97, predstavljajo kršitev mednarodnih zavez. Smo pa tudi pozvali k takojšnji eh, potrditvi moratorija na smrtno kazen in k večji svobodi eh, pravosodja. Mi bomo še naprej odblizu spremljali razvoj v Belorusiji, ko gre za temeljne svoboščine. Evropska unija želi eh, Belorusiji eh, pomagati pri razvoju eh, demokracije in želimo jim zagotavljati, oziroma civilni družbi želimo zagotavljati tudi ustrezno finančno pomoč prek različnih programov in pobud Evropske unije. Eh, Belorusija eh, mora narediti korake naprej na področju medijske svobode in človekovih pravic. In naj dodam še nekaj, eh, zato ker danes razpravljamo o eh, temi človekovih pravic. Eh, poleg tega je za nas zelo pomembna tudi jedrska varnost. Evropska unija zelo pritiska na uh, Belorusijo, da bi izgradna jedrske elektrarne v Ostrovcu bila kar se da uh, transparentna. E, mi tudi želimo pomagati Belorusiji s strokovno pomočjo uh, in želimo, da bi uh, se vse skupaj izvedlo po pravilih. Hvala. Hvala komisarka. Prejel sem šest osnutkov resolucije. Razprave je s tem konec, glasovanje pa bo potekalo kasneje danes. Tako, sedaj pa naslednja tema. Združeni Arabski Emirati zlasti položaj zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja. Najprej dobi besedo gospa Lov Biller. Minuta in pol, prosim. E. Hvala lepa, predsedujoči. Želim opozoriti, da je na na zaslonu spet napaka. Ne slišim vas, prosim, vključite mikrofon. Hvala lepa, predsedujoči. Želim spregovoriti o Združenih arabskih Emiratih. Dobro, sedaj popravljam, prej je bilo napačno napisano. Še enkrat torej. V Združenih arabskih emiratih se kršijo temelje človekove pravice. Kritiki režima se kaznujejo in jih obsojajo na nepoštenih procesih. Amnesty International pravi, da zapornike držijo pod pogoji, ki so enaki mučenju. Te obtožbe pa režim ignorira. Maja je bil Ahmed Masur, obsojena desetletno zaporno kazen. Učitelji so mu samo legitimno izražene mnenja. Na podlagi svojega dela je Ahmed Mansur že leta izpostavljen represijam. Strokovnjaki na področju človekovih pravic so po njegovem zaprtju zahtevali nemudno izpustitev. Poleg tega pa je še niz drugih političnih zapornikov, tudi gospod Mohamed, dr. Mohamed Almokni. Pozivamo, da jih takoj izpustijo. Tudi gospoda Mansurja. Vse politične zapornike v ZAE je potrebno izpustiti. Zdi se mi nenavadno, da konservativne politične skupine ELS in EKR teh zahtev temeljnih zahtev ne podpirajo. Zato pozivam vse kolegice in kolege, da se zauzamejo za izpustitev Ahmeda Mansurja in jasno glasujejo za to resolucijo. Hvala lepa. E, Hvala lepa. Da, res je pomota. Naj spomnim, gre za temo Združenih arabskih emiratov, zlasti položaj zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja. Mislim, da bomo to na zaslonu kmalo popravili. Pomota je torej. Sedaj pa dobi besedo gospod Bašir, minuta. Prosim, upoštevajte to, kar pravim jaz, ne to, kar je na zaslonu. Jaz imam oblast. Tukaj je ta simbol, kladivo. Torej, prosim, beseda je vaša. Predsedujoči, Združeni arabski emirati so ključni zaveznik Evropske unije v arabskem zalivu. Ampak ne pozabimo, ko smo prekinili stike s Katarjem, je generalni tožilec Zae opozoril, da bodo državljani, ki simpatizirajo s Katarjem, lahko kaznovani in celo aretirani in so lahko zaprti in naredijo na kazen do 15 let. Zato moramo biti ponoma jasni. Svoboda izražanja in svoboda pravic posameznikov ni samo vprašanje človekovih pravic. To je tudi zgodba o trajnem miru in blagostanju v regiji. Pravna država želi zaščititi državljane pred neupravičenimi ukrepi države in vlade. Ne, obratno. Zato upam, da če želijo za izpolnevati listino o zagovornike človekovih pravic, da se bodo bratski narodi spet združili pri vračanju miru in blagostanja na Bližnji vzhod. Hvala lepa. Prosim, ne prekoračite odmerjenega časa. Naslednja pa je gospa Post. Minuta, prosim. Hvala lepa, predsedojoči. Včasih, ko vidimo vedno več zagornikov človekovih pravic, ki se jih nadlikuje zaradi njihovega legitimnega dela, vidimo tudi, da so razmere v Združenih arabskih emiratih zelo zaskrbljujoče. Ahmed Mansur, zagovornik človekovih pravic, je v zaporu zaradi tega, ker bi naj objavljal lažne informacije in bi naj krnil ugled zaje v tujini kaj pa škodi ogledu zaje v tujini, kršitev pravice do svobodnega izražanja. Zahtevamo takojšnjo izpustitev Ahmeda Mansurja in vseh ostalih zagovornikov človekovih pravic in zapornikov vesti. Kako lahko države članice EU še naprej trgujejo zaje, kar se tiče varnostne opreme, kako lahko imamo še vedno vizumski program zaje, če pa jasno kršijo klauzulo o človekovih pravicah, ki je zapisano v tem. Potrebno je obsoditi obravnavo Ahmeda Mansurja, potrebno ga je takoj izpustiti. Še enkrat ponavljam, EU mora spoštovati klauzulo o človekovih pravicah v naših mednarodnih sporazumih in trgovinskih sporazumih. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Šake, dve minuti. Prosim, vončiti mikrofon, pani Šake, stojite. E, prosim če vključite mikrofon ja sedaj deluje hvala lepa predsedujoči komisarka kolegice in kolegi ambicije združenih arabskih emiratov se zdijo brezmejne mlada visokotehnološka država ki ima zelo visoko rast in gosti veliko mednarodnih konferenc iščejo bolj aktivno vlogo na globalnem odru ugled je ključen za zajem in prepričana sem da je aretacija Ahmeda Mansurja zaradi tvitev, ki jih je poslal in kako so z njim ravnali, sploh ni pomagalo pri dviganju ogleda. Seveda nismo tu zato, da damo na svete glede komunikacije zaje. Absoliti moramo kršitve človekovih pravic, če se to zgodi. Ahmed Mansur je pogumen zagornik človekovih pravic. Dobil je nagrado fundacije in je zelo pomemben zagovornik človekovih pravic. Sedaj je v samici, na sklenjenem kraju, ne sme stopiti v stik z družino in tudi ne more dobiti neodvisnega odvetnika. Odzeli smo potni list. Okrog milijon dolarjev je bilo investiranih v izraelski model za nadzor Ahmeda Mansurja, da se nadzoruje njegovo gibanje. Tak sistem ki se zdruje tudi v Evropi, pomembno je, da se tega ne izvaža oblastem, ki kršijo človekove pravice. Imeti moramo visoke standarde in moramo posodobiti pravila za izvoz. Pri primeru Ahmeda Mansurja vidimo, kaj se zgodi, če se kdo skuša svobodno izražati. Pozivamo, da ga izpustijo. Želimo pa tudi revizijo federalne zakonodaje o kibernetskem kriminalu, da bo skladu z mednarodnimi standardi. Visoka predstavnica Mogherini mislim, da mora popolnoma jasno spregovoriti o primeru Ahmeda Mansurja, tudi med naslednjim dialogom o človekovih pravicah. Če kdo razmišlja, da bi šel na počitnice v Združene arabske emirate, vedite, kaj se lahko zgodi, če pošljete tweet ali če zahtevate demokratične volitve. To res ni pravo vabilo. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Veržija, minuta in pol, prosim. Merci, eh, Hvala, gospod predsedujoči. Eh, dolgo smo se trudili, da bi to temo uvrstili na dnevni red. Zalivske države imajo v tej dvorani veliko prijateljev, to velja še posebej za eh, Združene Arabske Emirate in z njimi imamo celo vizumski sporazum. Ta država je sprejela tudi Eh, nekaj eh, migrantov oziroma največ jih sprejme veliko tujih delavcev je tam. Ampak eh, za ljudi ni dobro poskrbljeno, veliko je delavcev, ki živijo v slabih eh, pogojih, upravljajo težka fizična dela ali pa so to gospodinske pomočnice. Nemčija, Francija in Izrael pa zagotavljata tej državi tudi um, tehnološko opremo, vohunsko opremo mm, in tako naprej. In Francija uh, jim dobavlja tudi orožje. Veliko je tudi uh, korupcije na tem področju in to so pred kratkim razkrili francoski mediji. Eh, imamo tudi pogodbo o trgovanju z orožjem. Nujno moramo dati embargo na orožje in zahtevati od eh, Arabskih Emiratov, da eh, ukrepajo in da izpustijo vse politične zapornike. Temu se moramo zavezati mi, pa tudi ta arabska država. Hvala.

ker naj bi motil javni red in mir in tako naprej. No, to so zadeve, ki niso predmet pregona v EU. Obsodili so ga na deset let zapora in strinjam se s tistimi, ki pravijo, da moramo odpreti dialog z vlado Združenih Arabskih Emiratov in govoriti o tem, ali to krši pravno državo in načela pravne države jasno, ELS pa ni zadovoljen z besedilom resolucije. Veliko je ideologije v njej, veliko nesmislov in v petih minutah je mogoče spodkopati številne argumente, ki so v tej resoluciji, samo s pomočjo Google. Mislim, da bi v Evropskem parlamentu morali biti bolj verodostojni. V resolucijah bi se morali držati dejstev, ne samo prepričanj in ideologije. Hvala. Hvala lepa. To so bili torej nastopi avtorjev, gospod Zdehovski govoril že v imenu ELS, v imenu SD, pa gospa Ward, minuta in pol. Right... Hvala. Razmere na področju človekovih pravic se še naprej slabšajo v zalivu. EU in države članice morajo nekaj storiti. Postaviti se moramo proti napadom na zagovornike človekovih pravic strani vseh naših partnerjev. Ahmed Mansur je bil aretiran in zaprt. In to nas je zelo skrbelo, zdaj pa je še slabše, kajti slišimo, da naj bi z njim zelo slabo ravnali v zaporu. Dobili smo tudi podatke, da ne more imeti stika z družino in da nima dostopa do pravnega svetovanja. Vlada Združenih arabskih emiratov mora gospoda Mansurja ne mudoma brezpokojno izpustiti in opustiti vse točke obtožnice proti njemu. Zaprli so ga samo zato, ker se je oglašal na družbenih medijih. Tudi diskriminacija proti ženskam je del vsakdanjega življenja v Združenih arabskih emiratih. Resno se omejuje njihovo gibanje, kaj ti ženske so še vedno odvisne od moškega spremstva. V zalivu je pogosto tako, da zagovornike človekovih pravic napadajo in nadlegujejo samo zato, ker zagovarjajo človekove pravice. Tudi pravice delavcev so problematične, kajti zelo veliko je praks, kjer se zlorablja delavce. Evropska unija mora zahtevati, da se doseže napredek na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih. Evropske vlade še vedno trgujejo in ulagajo v tej regiji v višini več milijard evrov mi pa moramo zahtevati, da se bodo najvišji standardi spoštovali. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospod Urban Krespo, minuta in pol. Hvala. Leta 2015 je Ahmed Mansur poročal o tem, da so iraške oblasti pridržale osebe, ki so bile kritične do vlade. Uh, Eh, v pridrženju so jih mučili za to, da bi pridobili priznanja in eh, to brez kakršnikoli sodnih jamstev. Danes je Ahmed Mansur zaprt zaradi svojega aktivizma na področju človekovih pravic. Um, v tej domnevni zavezniški državi se dogajajo hude kršitve človekovih pravic v imenu boja proti terorizmu, kršijo osnovne pravice oblasti, um, omejujejo svoboščine posameznikov in zastrašujejo državne uradnike. To je država, kjer uporabljajo tehnologije kibernetskega nadzora, ki so jih, prodale, ki so jim jih prodali uh, v Evropi. Brez tega nadzora in brez tega orožja takšna represija ne bi bila možna. Uh, za Ahmedom Mansurjem so s takšnimi programi vohunili. Um, v državi je vedno več eh, ekstremizma, kaj ti upanje za miroljubni prehod, prehod na demokracijo se manjša. Uh, še naprej moramo zahtevati izpust političnih zapornikov in prepoved uh, mučenja. Treba je uvesti um, moratori na prodajo orožja Združenim arabskim emiratom. Um, nujno mora za ta embargo na orožje poskrbeti tudi Evropska unija čas v imenu. Hvala lepa, prosim, če se držite predvidnega časa v imenu skupine EFDD, gospod Korao, ena minuta. Hvala, predsedujoči. Tudi zadnji svobodni glas Združenih Arabskih Emiratov je bil utišan. Ahmed Mansur je bil edini, ki je javno kritiziral oblasti. Zdaj je bil obsojen na deset let zapora. Ali lahko še toleriramo takšne kršitve človekovih pravic strani Arabskih Emiratov? Sprašujem se, kaj lahko pričakujemo od države, ki je na 117. mestu po indeksu človekove svobode. Mislim, da je še posebej potrebno omeniti zakon o boju proti terorizmu, ki vključuje zelo nedorečene definicije kršitev in zato omogoča oblastem pregon aktivistov. Združeni arabski emirati uporabljajo sisteme mm, za vršenje nadzora, ki ga uporabljajo predvsem proti političnim nasprotnikom. Zato zahtevamo takojšen in brezpogojen izpust gospoda Mansurja. Hvala lepa v imenu skupine ENF, gospod Jean-Luc Schaffhauser. Ena minuta. Nekatere muslimanske države, za razliko od naših držav, spoštovane kolegice in kolegi, razumejo smrtonosno nevarnost nekaterih organizacij. Združeni arabski emirati so te organizacije opredelili kot prepovedane. Sužni Arabski Emirati so od pred 11 že uh, žrtev Katarja in muslimanske bratovščine, ki jo ta država izkorišča. Gospod Masur je celoval v centru, ki ga financira gospod Soroš, v veliki meri veliki vodja in finančni organizator destabilizacije naših držav. Zato moramo Emirate vsekakor podpreti v njihovem boju proti terorizmu. Kralj je tudi po milostiv eh, tega delinkventa, ki je poleg tega tudi povratnik. Hvala lepa. Gospod Kan, ena minuta. Gospod predsedujoči, Ahmed Mansur je simbol zatiranja ljudi, ki poskušajo izražati svojo pravico uh, do zagovarjanja človekovih pravic. Leta 2011 je zahteval politične reforme v tej državi. Maja so ga obsodili na deset let zapora, zato ker se je oglasil na Twitterju. Združeni arabski emirati poskušajo prikazati, kako odprti so v okviru svoje vizije. Nekoliko upočasnite, prosim, pravi predsednik dissenting voices are silenced through repressive. Tiste, ki se oglašajo, zatirajo in tudi zagovorniki človekovih pravic so pogosto podvrženi zatiranju in nadlegovanju. Tudi visok komisar za človekove pravice se je oglasil v zvezi s tem. Vlado Združenih arabskih emiratov pozivamo, da ne mudoma izpusti gospoda Mansurja in da poskrbi, da bo zakonodaja v skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic. Na vse zadnje sedijo tudi v svetu za človekove pravice OZN. Hvala. Bardzo pa, pani Gil, e, jedna minuta, bardzo prosim. Gospod Gil, za minuto izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Slišali smo že, kaj se je zgodilo gospodu Mansurju. Za deset let so ga zaprli, zato ker je izkoristil svojo pravico, da se oglasi na spletu. Vse, kar je storil, je bilo to, da je spodbujal svobodo izražanja in da je poskusil ukrepiti vlogo poslance v svoji državi. Grozili so mu smrtjo, z nasiljem in potem so ga tudi pridržali. Ne dovolijo mu obiskov in nima dostopa do pravnega svetovanja. Državni aparat prekomerno cilja na zagovornike človekovih pravic, da bi jih ustrahovali. Gre tudi za samovoljne aretacije strani varnostnega aparata, ki potem ne odgovarja za svoja dejanja. Moje vprašanje je, kaj je EU storila v zvezi s tem, medtem ko se pogaja o sporozumu, o sodelovanju. Še nekaj, gospod Mansur se je pritožil na ustavnem sodišču v svoji državi. Zanima me, kako lahko Evropska unija pomaga poskrbeti, da bo sojenje pošteno. In tudi ta teden so spremenili zakonodajo na področju kibernetske varnosti. Uvedli so strože kazni. Kaj bo storila komisija v zvezi s tem, da se elektronsko nadzoruje državljane? Govornica je prekinjena. Hvala. Hvala lepa prosim, če se držite predvidnega časa. Zdaj prehajamo na prosto razpravo. Prvi gospod Farija, ena minuta. Ahmed Mansur je na tem pasad, med maji umrl. Gospod Mansur je bil maja še eden zadnjih tistih, ki so se kritično oglašali v Združenih arabskih emiratih. Takrat je bil še na svobodi. Marca 2017 so mu grozili smrtjo, potem so ga samovoljno pridržali in obsodili na deset let, prav tako je moral plačati kazen. Šlo je za miroljubne proteste, izražene na spletu. Pozival je k svobodnim volitvam. Gre samo za svobodo izražanja. To ni ogražanje socialnega miru, kakor pravijo oblasti. Ahmed Mansur bi moral biti nemudoma izpuščen skupaj z vsemi drugimi zaporniki vesti in država bi morala spoštovati svoje mednarodne zaveze v zvezi s tem, da prekine izvajanje smrtne kazni, naprimer, in da spoštuje osebne svoboščine. Hvala, gospod Kelly, za minuto, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Združeni arabski emirati so pomemben partner in dosegajo tudi veliko napredka na področju gospodarstva in tako naprej. Vendar vsi v državi vseeno niso svobodni in to ni dobro. To velja tudi za Ahmeda Mansurja. Zaprt je zato, ker je izražal svoje mnenje na družbenih medijih. Ni se strinjal z vlado in vlada s tem ni bila zadovoljna, zato so ga zdaj stlačili v zapor. In to za zelo dolgo časa. Ne ve, kdaj ga bodo spet izpustili. Prav je, da govorimo o tem danes in da pritisnemo na Združene arabske emirate, da ga izpustijo. In izpustiti morajo tudi druge zagovornike človekovih pravic na področju gospodarstva dobro napredujejo, ampak poskrbeti moramo, da bodo temeljne sloboščine veljale za vse, za vse še posebej za gospoda Mansurja. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsedajoči. v združenih arabskih emiratih pa tudi drugje na arabskem polotoku demokracije ni zatira se človekove pravice muči se protestnike in zagovornike človekovih pravic in tudi v splošnem je veliko zatiranja Ženske, na primer, nimajo nobenih pravic na trgu dela. Prav tako še vedno izvajajo smrtno kazen. Mislim, da moramo Združenim arabskim emiratom iz Evrope poslati jasno sporočilo. V Jemnu se odvija pokol s pomočjo orožja iz Evrope zahtevati moramo, da se bodo sprejeli ukrepi proti Združenim arabskim emiratom, da ne bomo ostali samo pri besedah. Hvala. Aldo, pan Castaldo, ena minuta. Hvala, gospod Castaldo, ena minuta. Hvala, eh, predsednik, kolegice in kolegi. Končno govorimo o Ahmedu Mansurju, eh, bloger, ki je pred eh, letom ni bil še edini neodvisni glas, ki ni bil v zaporu. Gre za edinega zagovornika človekovih pravic v Arabskih emiratih pristal je v zaporu, ker je na družbenih omrežjih bodo objavil lažne podatke, ki spodbujajo sektarizem in sovraštvo. Kako absurdno je, da so to državo izvolili v Svet za človekove pravice OZN. Kako se pa obravnavamo, kako se ravnamo mi kot Unija? Dvolično. Po eni strani vse čas zagovarjamo človekove pravice, po drugi strani pa državam z dvomljivim slovesom prodajamo vohunsko opremo. Zahtevamo takojšno izpustitev Mansure in vseh ostalih eh, političnih zapornikov. Potrebno je ukiniti izvoz orožja in nadzorne tehnologije v te države. Ne moramo več eh, biti tihi eh, sodelavci na račun teh ljudi. Hvala lepa. Hvala, gospod polčák, ena minuta. Děkuji, pane předsedo, za Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podpreti želim Ahmeda Mansurja in se zavzeti za njegovo izpustitev. Ampak gospod Schaffhauser je nekaj povedal. Rekel je edini, da bi gospod Mansur moral ostati v zaporu. Mislim, da je to res šokantna izjava. Neverjetno je, da evropski poslanec izrazi takšno mnenje. To je res zaskrbljujoče. Mislim, da je zelo pomembno, da povemo, da se zadeve na področju človekovih pravic v zalivu slabšajo. Tudi v zvezi z Združenimi arabskimi emirati ne smemo ostati tiho. Gospod Mansur je v zaporu, mučijo ga, prav tako so mu oduzeli pravico do pravnega svetovanja. V zvezi s tem se moramo oglasiti. Dobro, nisem zadovoljen z prav vsem besedilom, tukaj moramo biti previdni, ampak vseeno pozivam, da ga tako izpustijo. Hvala. Ostatni gozeb je že pan Rubik, ena minuta. Bardzo. Hvala kot zadnji gospod Rubik, ena minuta. Okay. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je jasno, da je svoboda izražanja eden glavnih dosežkov pri nas v EU. Dobro, razpravljamo o Brexitu, o svobodi gibanja in tako naprej, ampak eh, tudi v Združenih arabskih emiratih obstajajo zelo sposobni politiki. Veliko smo govorili z njimi in vidimo, da je tudi v političnem življenju tam veliko tistih, ki želijo biti blizu nam, našim urednotam. In tudi oni želijo to ponuditi svojim državljanom. Zato mislim, da bi bilo dobro, da bi okrepili sodelovanje, še posebej z državnim svetom. In mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli pogovore tudi v zvezi z svobodo izražanja in svobodo novinarskega dela. To bi lahko obogatilo celotno uh, kulturo na tem področju in naučil sem se v svojem življenju, da je najboljša metoda za reševanje problemov pogovoru. Hvala. Na konec, pani komisar. Hvala lepa za zaključek, gospa komisarka, izvolite. President. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovane poslanke in poslanci. Združeni arabski emirati so prva država v zalivu, s katero je Evropska unija začela celovit dialog na področju človekovih pravic. Osmo zasedanje smo imeli v začetku julija v Abu Dhabiju. 2013 smo imeli prvo sejo in govorili smo o številnih področjih, ki nas skrbijo in videli smo izboljšave, naprimer na področju vprašanj spola in verske strpnosti. Seveda, pomisleki obstajajo na številnih področjih, naprimer svoboda izražanja, in združevanja pravice do poštenega sojenja, razmere na področju zagovornikov človekovih pravic, tudi specifični posamezni primeri so zadeve, o katerih smo večkrat govorili tekom našega dialoga. Še naprej si prizadevamo za angažirano sodelovanje, v okviru katerega lahko EU Združenim arabskim emiratom pomaga, da izpolnijo svoje mednarodne zaveze. Prvi konkretni korak je bil ta, da ustrajamo pri celoviti izmenjavi podatkov. Veliko je izzivov, vendar alternative ni, še naprej moramo ostati v stiku. Evropska unija ima delegacijo v Abu Dhabiju in aktivno spremljamo razmere na področju človekovih pravic v tej državi, seveda tudi posamezne primere. Primer Ahmeda Mansurja je tak primer, ki ga aktivno spremljamo. Gospod Mansur je leta 2015 dobil nagrado za zagovornika človekovih pravic. Maja letos so ga obsodili na 10 let zapora, zato ker naj bi objavljal lažne informacije in širil sektorsko sovraštvo ter sovraštvo nasploh. Od emiratskih oblasti redno zahtevamo informacije o tem, kje je, kako je z njegovim zdravjem in kako poteka sodni postopek. In pri tem vedno znova ponavljamo, da je stališče EU v zvezi z zagovorniki človekovih pravic takšno, da je treba posod spoštovati načela Evropske unije. Še naprej bomo pozorni na ta primer in še naprej bomo opozarjali na razmere na področju človekovih pravic ko bomo govorili z institucijami Združenih arabskih emiratov. Zavedamo se, da obstajajo pomisleke glede varnosti, ampak prepričani smo, da stabilnosti na dolgi rok ne bo, če se ne spoštujejo človekove pravice in temele svoboščine. Hvala. Komisarš. Hvala lepa, gospa komisarka. Prijel sem šest osnutkov resolucij ob zaključku razprave, zdaj zaključujem razpravo. Glasovanje bo potekalo danes čez eh, približno pol ure. Tako, zdaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer množična samovoljna pridržanja Ujgurov in Kazakov v avtonomni ujgurski regiji Xinjiang. Prvi besedo dobi kolega Bujtikofer, minuta in pol kot eh, eden od avtorjev. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Na kitajskem vladajo komunisti in tam oblikujejo skrajno policijsko državo. Več sto tisoč, če ne kar milijon kitajskih državljanov, ki so Ujguri ali Kazahi, so pod pritiskom. Pretvezajo, da se borijo proti terorizmu tisti ki meni da bo z masovnim zatiranjem preprečil terorizem v resnici skrbi le za to da bodo pogoji godni za terorizem če se kdo želi boriti proti terorizmu se je treba zgledovati proti po severni irski ali južni tirolski kitajska partija na kitajskem si želi, da bi bili čim bolj močni, obenem pa se počutijo tako šibke, da niti ne spoštujejo lastnih zakonov v zvezi z svobodo veroizpovedi, naprimer. Vodstvo na kitajskem propagira kitajske sanje, po drugi strani pa tlačijo njihove zamisli glede prihodnosti, če to ni v skladu z njihovimi predstavami. Škoda da se Kitajska tako ponaša, zato smo mi proti temu. In na koncu želim opozoriti še na gospoda Totija. On je znanstvenik ujgurskega porekla, že dolgo sedi v kitajskem zaporu, zato ker je svobodno izražal svoje mnenje. Tudi na njega ne bomo pozabili. Hvala. Hvala, gospod Belder, ena minuta. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik kan me volledig voorstellen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lahko si predstavljam, da so tuji novinari trenutno nezaželeni v Xinjiangu, kajti kitajski državni aparat v tem delu države testira svoj nadzorni aparat. In pri tem ljudi obravnava kot poskusne zajčke. Včasih novinarji vseeno uspejo ponuditi uh, pogled v to, kaj se dogaja v Xinjiangu. Tamkajšnji ljudje poročajo o tem, da jih je strah na tisoče prebivalcev, družin. Uh, Je v tako imenovanih taboriščih za preuzgajanje китайцы, pa širijo svojo prisotnost v tej regiji. To je politika prisilne asimilacije, ki jo usiljuje Xi Jinping. In to pravzaprav si posvetiti tej regiji. Hvala, gospod Korao there are no other words to describe what is happening in xinjiang. Vrnili, vrnila so se koncentracijska taborišča, drugače ne morem opisati tega, kaj se dogaja v Xinjiangu. Um, tam se dogajajo hude kršitve človekovih pravic in Kitajci tam ustanavljajo delovna taborišča. Do milijona ljudi je zaprtih v ta taborišča, tam so prisilno eh, udoktrinirani uh, in uh, to preprosto zato, ker uh, niso Kitajci. Kaj bomo še morali videti, preden bomo ukrepali, ali res potrebujemo plinske celice? Uh, Kitajska ne odgovarja za svoje hude človekov, kršitve človekovih pravic, ker ji nihče ne postavlja meja. Eh, torej, s pričo dokazov o tem, kaj se dogaja v Xinjiangu, bi morali nujno sprejeti ukrepe, usmerjene sankcije proti partijskim eh, veljakom. Dve minuti, te razla. Hvala lepa, dve minuti, gospod Lajnen. gospod predsedujoči kolegi in kolegice kitajska je v zadnjih letih doživela strm gospodarski razvoj ampak ta napredek na gospodarskem področju niso pospremili z napredkom na področju osebnih svoboščin in človekovih pravic. Nasprotno, tukaj so naredili veliko korakov nazaj. Parlament se je že večkrat ukvarjal z kršitvami človekovih pravic eh, na kitajskem. Sprejeli smo veliko resolucij o tem. Sedem skupin je danes predložilo resolucijo o kršitvah človekovih pravic v provinci Xinjiang. To, kar se tam dogaja, je težko verjeti. Milijon ljudi je zaprtih v tako imenovana taborišča za prevzgojo, gre za popoln nadzor nad ljudmi z pomočjo modernih tehnoloških sistemov. Kitajsko stran pozivamo naj odpravi takšne prakse. Kitajci vse skupaj upravičijo z bojem proti terorizmu, z varnostnimi vprašanji. Vsaka država lahko jamči notranjo varnost, ampak kolektivni ukrepi proti verskim skupnostim in manjšinam niso spremljivi. S tem Kitajska izgublja svojo verodostojnost v svetu. Nemčija in Švedska uh, več ne vračata Ujgurov in uh, Kazahov, kajti kitajski, na kitajskem so ogroženi. Druge države pozivamo naj uh, se odločijo za podobne ukrepe. Evropska unija mora ukrepati, mora z kitajskimi sogovornike spregovoriti o teh kršitvah človekovih pravic. Eh, ta resolucija ima veliko podporo v Evropskem parlamentu in upam, da se bo kitajska stran ustrezno odzvala. Hvala lepa, gospod Kjučuk, ena minuta. Thank you, uh, Mr. President, Madam Commissioner, colleagues. Hvala lepa. Eh, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka, v k eh, Xinjiangu prihaja do mučenja, do pridržanja, do eh, zatiranja manjšin. Milijon ljudi je izginilo, gre za nedolžne ljudi, za eh, matere, otroke, za brate, sestre, prijatelje, vsi so izginili. In nihče ne ve, kaj se dogaja v tako imenovanih taboriščih za prevzgojo otroke tam ločujejo od staršev. In na, na masovni ravni se dogajajo kršitve človekovih pravic. Pozivam k nemudnemu izpustu vseh tistih, ki so samovoljno pridržani v takšnih taboriščih in zahtevamo izpust uh, političnih zapornikov, recimo Ilhana Tohtija. Uh, to resolucijo moramo pospremiti za konkretnimi ukrepi. Potrebujemo odgovore in potrebujemo neodvisno preiskavo tega, kaj se dogaja v regiji Xinjiang. Hvala lepa. Naslednji gospod Pimenta Lopes, ena minuta. Hvala lepa. To resolucijo smo pripravili na osnovi informacij organizacij iz ZDA. Dejansko je to poizkus poseganja v tretjo državo, Hinavsko je, da govorimo o aktivistih za človekove pravice, pravzaprav je to samo izgovor za to, da bi še naprej bili vojne v Afriki in vse skupaj počnemo imenu boja proti terorizmu. Evropski parlament nima nobene pravice, da pridiga o kršitvah človekovih pravic vloga Kitajske na globalni ravni eh, pač pomeni, da je to največja ovira za naše strateške apetite. In zato imamo danes to razpravo. Hvala lepa. Prosim, če lahko govorite nekoliko počasneje, pravi predsednik, gospod Tukajš, dve minuti. Eh, gospod predsedujoči, uvodoma bi želel med nami pozdraviti gospoda eh, Tolkona Išana, ki je predsednik Ujgurskega kongresa in je eh, neumorni bojevnik za pravice svojega ljudstva. 12. septembra 2008 je Evropski parlament z veliko večino sprejel poročilo o odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko. Ta dokument Eh, določa, da je obsežno partnerstvo med tema dvema državama nekaj, kar mora biti utemeljeno na osnovnih vrednotah, na demokraciji, spoštovanju človekovih pravic. To bi naj prispevalo k vzajemnemu zaupanju med partnericama. V duhu tega dokumenta želim eh, dvigniti svoj glas za milijone pridržanih eh, Ujgurov in Kazahov v avtonomni uh, ujgurski pokrajini Xinjiang. Kitajske oblasti zanikajo tamkajšnji obstoj modernih koncentracijskih taborišč. Ujgurska skupnost, eh, torej gre za približno 10 milijonov ljudi, eh, je žrtev stalnega nadzora, nadzorujejo vsakega posameznika te skupnosti in uh, teptajo njihovo pravico vero, do veroizpovedi. Posvati je treba kitajske oblasti naj nemudoma prenehajo za politikami, ki želijo izničiti to ljudstvo. Strateško partnerstvo in vzajemno zaupanje je možno samo, če bo Kitajska vsakemu državljanu, tudi članom etničnih manjšin, zagotovila spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva. Združiti moramo naše moči in se upreti Kitajski. Naši gospodarski interesi ne morejo biti ovira za iskren dialog in za zahteve o spoštovanju človekovih pravic. E Hvala, gospod Kelem, v imenu ELS. Izvolite, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka uh, Kitajski ni mar za njene manjšine. Uh, eh, 11 milijonov Ujgurcev in Kazakov je žrtev uh, sistematičnega nadzora in zatiranja. Uh, zanikajo jim pravico do njihovih navad in veroizpovedi. Zaprti so v centrih za preuzgojo. Nujno je treba odpraviti samoljubno pridržanje članov eh, ujgurske in kazahke manjšine. Pozivamo Evropsko komisijo in pa vlade držav članic, naj uh, opozarjajo na kršitve človekovih pravic v regiji Xinjiang in to na najvišjih ravneh dialoga. Treba je preprečiti zatiranje eh, diaspore Ujgurov in Kazahov v evropskih državah. E, Hvala lepa. Gospa Džofrida v imenu skupine SD. Izvolite ena minuta govorimo o ponavljajočih se okoliščinah, na katere opozarjajo ne le najboljši novinari na tem svetu, ampak tudi eh, največje avtoritete v Evropski komisiji. Gre za hude kršitve človekovih pravic. Prebivalci pokrajine Xinjiang so vsak dan predmet policijskih preverjanj, eh, preverjanj in identifikacije obraza z video nadzorom. Namen je jasen. Odprava identitete, izničenje identitete Ujgurjev. Kitajska še naprej izvršuje smrtno kazen in eh, njena zakonodaja to zelo nedorečeno opredeljuje in eh, ta zakonodaja se zelo arbitrarno uveljavlja. Evropska unija mora ustrajati na spoštovanju pravice manjšin, tudi te manjšine, Ujgurjev. In pozvati je potrebno tretje države, da naj spoštujejo pravice manjšin, eh, tudi v tem primeru pravice Kazahov. Hvala lepa, gospod Demesmaker, ena minuta. De gedachten zijn vrij. Wie kan ze beletten? Het beginvers van een van de. Um... Svoboda misli mora nujno obstajati, nihče je ne sme omejevati. To je izjavil nek nemški protestnik pred leti. Kitajske oblasti pa želijo ljudem narekovati, kaj naj mislijo. To se dogaja v regiji mm, Xinjiang, kjer zatirajo narodne manjšine um, Ujgure in Kazahe zapirajo v posebna taborišča, kjer jih skušajo uh, eh, preuzgajati in jih ozdraviti ideološke bolezni, za katero naj bi trpeli. Ljudi zastrašujejo. Kitajska ustvarja vtis, da se odpira svetu, ampak. Eh, Zatem se skriva neusmiljen državni aparat, ki vse nadzira. Ehm, Kitajska se zelo slabo odreže na področju človekovih eh, pravic. Evropska unija mora o tem spregovoriti za kitajskimi oblastmi. Eh, ljudje morajo dovoliti, da svobodno mislijo, kaj ti eh, obstaja pravica do svobode misli in ti ne bi smeli zatirati. Hvala v imenu skupine Alde, gospod Bajet. Hvala lepa. Mednarodna skupnost se obrača od kršitev človekovih pravic na kitajskem iz pragmatičnih vzrokov. Ampak ta država, ki želi biti gospodarska velesila, ne bi smela kršiti pravic svojih ljudi. ZN poroča o tem, da je do en milijon ujgurov pridržanih v taboriščih brez. Uh, dostopa do kanalov komunikacije, njihove družine ne vedo, kje so. Tam zbirajo vzorce DNA, sledijo jim s pomočjo tehnologije GPS, v domovih inštalirajo kamere. To je samo nekaj primerov zatiranja tega ljudstv, tega ljudstva. Um, Kitajci bi morali izpustiti Ujgure iz teh taborišč in uh, povedati, kaj se je zgodilo s tistimi, ki so izginili. Kitajska bi morala odpraviti to sistematično zatiranje, spoštovati mora zaveze iz eh, mednarodnih pogodb o človekovih pravicah. Eh, Evropska unija bi morala o tem redno voditi dialog z kitajskimi oblastmi. Hvala lepa. V imenu skupine EFDD, gospod Kastal, do ena minuta. Hvala predsedujoči. nihče si ne upa reči ene besede zato ker se bojijo da bodo rekli kaj eh, napak gre za enega od eh, nekdanjih zapornikov v takšnem preuzgojnem eh, taboru v katerih eh, je danes na tisoče ugurjev gre za številko ki niti ni gotova ker niti ni javnega registra zapornikov kot eh, številne kršitve temeljnih in človekovih pravic, eh, se dogajajo tudi kršitve državljanskih pravic in podobno se dogaja tudi v naših državah. Tudi eh, številni sorodniki, ki so se odselili v tistih, ki so se odselili v tujino, z te regije so žrtve nadlegovanja. Zato je potrebno odpraviti to vrsta taborišča. Evropa se ne more ukloniti sramotni logiki običajne prakse s Kitajsko. Hvala lepa, gospod eh, Schaffhauser, ena minuta v imenu skupine ENF. Provinca Xinjiang, v kateri sem eh, potoval približno 20 let, je že dolgo časa območje oboroženega separatističnega gibanja in militantnega islamizma. V takšnih pogojih me zanima, katera država ne bi nadzirala ekstremističnih mošej ali ekstremistov samih. In to je to, kar počne Kitajska. Ampak tisti, ki govorijo o koncentracijskih taboriščih z dvema eh, milijonoma pridržanih, eh, kot pravi eden od eh, člana odbora za odpravo diskriminacije v Ženevi na OZN, se na ta način smešijo. No, ravno od tu prihaja mit masovnih arbitrarnih pridržanj. To je lažna novica, s katero se treba boriti na mesto, da jo potrjujete z vašo resolucijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly, ena minuta. Eh, danes tukaj govorimo o kršitvah človekovih pravic na Kitajskem. Zase gre za etnične manjšine. Obsojam samovoljno pridržanje Ujgurov in drugih manjšin ter tudi masovni nadzor nad njihovim vsakodnevnim življenjem ter zbiranje podatkov o tem. Evropska unija bi morala o tem spregovoriti v odnosih z kitajskimi oblastmi. Treba je preprečiti nadaljne slabšanje tamkajšnjih razmer. Pozivam k nemudnemu izpustu pridržanih. Osnovna pravica do svobode e, veroizpovodi in izražanja ter, svobod, e, ter pravica do zbiranja mora biti ponovno spostavljena in spoštovana treba je zahtevati spoštovanje splošnih človekovih pravic, demokracije in pravne države. To so vrednote, ki naj bi narekovali odnos med EU in, Kin in Kitajsko. Um, Evropska unija bi morala jasno in glasno obsoditi razmere v regiji Xinjiang. Ja, Se prečujem, vidim, da je gospod Polček eh, zahteval modri karton, ampak to je bilo do prejšnjega govornika, če prav razumem, tako da se ne bomo zdaj vračali k temu, se upravičujem za to, ker vas nisem opazil. Zdaj pa besedo dobi naslednji govornik, gospod Tremosa i e Pajsens. Jedna minuta. Moltes gracias, senjor prezident. Dear colleagues. Hvala lepa, gospod predsedujoči kolegi, pozdravljam eh, to resolucijo o mm, masovnem pridržanju Ujgurov in Kazahov. Prav tako eh, pozdravljam eh, predsednika Svetovnega Ujgurskega kongresa. Demokracija in spoštovanje človekovih pravic morajo biti glavno vodilo pri odnosih med EU in Kitajsko. Eh, vendar pa je kitajski režim vedno bolj eh, represiven, zatira manjšine, predvsem Ujgure in Kazahe. Eh, kitajska vlada bi morala odpraviti prakso samovoljnih pridržanj in zapr, zapreti bi bilo treba vsa taborišča, kjer je zaprtih milijon ljudi. Neodvisna preiskava bi morala biti organizirana v Ksindžangu in pa Tibetu. Prav tako je treba izpustiti profesorja Ilhama Tohtija in pa druge politične zapornike. Kitajska je velika, ima veliko verskih in etničnih manjšin, tibetance in ujgorje in številne druge. Eh, teh manjšin se ne bi smela bati, morala bi jih spoštovati in jih zaščititi. Na ta način bi bila eh, bolj spoštovana. Treba je izpustiti eh, ujgurce Eh, in pa eh, zagotoviti svobodo tudi v Tibetu. China. Hvala, gospod Parker. Hvala, Kitajska je pomemben mednarodni akter, katere pomen se bo samo še večal v prihodnjih desetletjih. Kot tako pomemben akter, kot članica varnostnega sveta, pomeni, da ima ta država tudi določene odgovornosti. Trenutni mednarodni sistem ima sicer svoje pomakljivosti, ampak vendarle prinaša številne prednosti in večjo varnost za državljane širom sveta, ampak premnogo držav ne spoštuje človekovih pravic. Dejstvo, da tako pomemben akter eh, tako hudo krši človekove pravice, eh, predstavlja samo še večjo težavo. Vsi se seveda zavedamo in poznamo potrebo po boju proti radikalnemu islamskemu ekstremizmu, ampak zdi se, da je Kitajska v Šanžingu prečkala mejo. pregon eh, posameznikov, prestopnikov ne sme pomeniti pregon celega ljudstva. Temeljne človekove pravice morajo biti ena od ključnih, eh, eden od ključnih postulatov. Hvala lepa, gospod Šogor, ena minuta. Hudi pomisleki glede spoštovanja človekovih pravic na kitajskem so eh, pogosti. Zaradi mm, tišine zahodnih demokracij je Kitajska še ukrepila svoje ukrepe proti etničnim skupinam, kot so Ujguri, Tibetanci in Kazaki. Nekateri eh, najbolj zgrobljujoči dogodki se odvijajo na območju Ujgura, tudi za koncentracijskimi taborišči. Številni ta taborišča primerjajo z črnimi luknjami. Eh, kamor ljudje padajo in nikoli iz njih ne pridejo. Težko je oceniti, koliko tisočev ljudi je že bilo posrkanih v te črne luknje do sedaj. Vemo pa, da ima danes praktično vsaka družina v diaspori Ugurov vsaj enega člana družine, ki je izginil. Dialog na področju človekovih pravic med EU in Kitajsko ne more mimo takšnih ključnih vprašanj. Hvala lepa. Hvala, gospod Hetman, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Dame in gospodje, razmere, v kateri živijo mm, pripadniki manjšine Ujgur in Kazah v regiji Xinjiang, so vsekakor žrtev kulturnega genocida. Ujguri se znajdejo v preuzgojnih taborih, njihove otroke eh, ja, jemljajo družinam in jih nameščajo v sirotišnicah z namenom odprave njihove kulture. V letu 2017 je bilo zgrajenih 45, eh, 45 novih stereotišnic za 5000 eh, otrok in kitajska vlada je namenila več milijonov dolarjev temu eh, projektu. Gre tudi za problem poskusov eh, nadzora vsakodnevnega nadzora življenja pripadnikov te manjšine, na kar eh, opozarja tudi Human Rights Watch. Zato je potrebno pozvati k takojšnjemu zaprtju teh eh, taborišč, eh, izpustitvi neupravičeno priprtih ljudi in spoštovanje pravic manjšin. Prav tako je pomembno zagotoviti svoboden dostop medijem in mednarodnim opazovalcem za spremljanje razmer v tej regiji. Hvala lepa, prehajamo na prosto razpravo, časa je malo, tako da Vas prosim, če ste kar se da kratki. Prvi gospod Polčak, izvolite. Pane predsedujoči, jaz sem chtěl v té své modré. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Žal ne slišimo tolmačenja iz originalnega jezika, zato ne moremo tolmačiti v slovenščino. Spojene levice, ki eh, vůbec popře legitimitu parlamentu se k těmto otázkám. Prašam, máme kvopot s tlumačenjem z jezika čes... Zdi se, da obstaja težava s tolmačenjem iz češčine, če lahko eh, začnete znova, pravi predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Schaffhauser je yeah se je navezal na to, kar je dejal gospod Lopes iz Združene levice, ki meni, da Evropski parlament nima pooblastil, da bi govoril o človekovih pravicah in o kitajski. Gospod Schaffhauser in eh, Združena levica mm, morda sodita skupaj, kdo ve. No, jaz bi rad spregovoril v prid pravic kazahov in ujgurov, kajti to ni nič drugega kot uh, etnično eh, čiščenje. In mislim, da moramo spregovoriti o prid eh, teh manjšin. Vsakič, ko smo na kitajskem, na kateri koli ravni že potekajo pogovori. Gospod Kan, ena minuta. Thank you, Mr. Hvala, gospod predsedujoči. Če bi katera eh, druga država, milijon ljudi zaprla v taborišče in jih 11 milijonov nadzirala z represivnim aparatom, bi vsekakor obtožili pred mednarodnim kazenskim sodiščem zaradi etničnega čiščenja, vsaj sankcije bi sprejeli. Ampak večina držav sploh ne kritizira Bežinga, niti ne zahteva več transparentnosti glede razmer v Xinjiangu zaradi strahu pred eh, gospodarskimi povračilnimi ukrepi strani Kitajske. Ta država eh, in ta parlament je, sta bila vedno v uspredju spoštovanja človekovih prvic, ampak eh, žal zgolj izražamo zaskrbljenost. Tu ni nobenega posebnega preboja. Zato vas pozivam, komisija, da storite vse za to, da eh, boste pripričali kitajske oblasti naj prenehajo z ukrepi proti Ujgurom. Evropska unija mora tudi začeti z ciljnimi sankcijami proti vsem odgovornim za pregon Ujgurov eh, žrtev koncentracijskih taborišč v 21. stoletju. Ujguri so skupnost, ki jo treba priznati in na ta način se moramo ogniti in preprečiti naslednjo svetovno katastrofo. Hvala lepa, gospod Ostrevičus. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Manjšina Ujgurov in Kazahov je predmet mednarodne skupnosti in razpravo mednarodne skupnosti že predolgo. Na tisoče pripadnikov teh dveh muslimanskih manjšin so žrtev preganjanja z namenom prevzgojiti jih v njihovih verskih prepričanjih. Še vedno težko verjamemo, da takšna taborišča še obstajajo v 21. stoletju. Ujguri in kazaki morajo imeti pravico svobodno izbirati način življenja in eh, gojiti svoje tradicije, kulturo in eh, vero eh, na kitajskem. Zato pozivamo Evropsko unijo naj izpostavi to vprašanje in zahteva zaprti teh taborišč v vseh nadaljnih stikih s Kitajsko kot predmet, ki bo prioriteten. Hvala lepa, gospod Farija, ena minuta. Hvala, predsedujoči, gospa komisarka. Postaja že kar navada, da kadarkoli govorimo o Kitajski, razlogi niso dobri. Poglejmo si vse deklaracije in resolucije, ki jih imamo na temo arbitrarnih pridržanj, kršitev demokratičnih eh, pravil, nespoštovanja temeljnih svoboščin tekom eh, tekočega mandata kitajskega predsednika in človek dobil tis, da je kitajska svetovni prvak v kršitva človekovih pravic skupaj z eh, Venezuelo in Putinovo Rusijo. Razmere so se še poslabšale, odkar je sedajni predsednik prevzel oblast na kitajskem. Prihaja do represije vseh, eh, tudi tistih, ki želijo miroljubno protestirati v prid pravni državi. Predvsem muslimanske skupnosti v regiji Xinjiang so predmet represije in dejstvo je, da Unija mora odločno obsoditi to vrstno prakso in vršiti pritisk na kitajske oblasti, naj prekinejo s to vrstnimi dejavnosti. Hvala lepa, gospa Šojdrova, ena minuta. Hvala lepa za eh, besedo. Dame in gospodje, kot smo že slišali, so razmere v Xinjiangu več kot zaskrbljujoče. Milijon ljudi je v prevzgojnih eh, taboriščih in Xinjiang je največji zapor na svetu. Ti ljudje naj bi bili podporniki terorizma in mislim, da je to odličen primer tega, kako se boj proti terorizmu zlorablja za preganjanje celega ljudstva. 1. oktobra je bilo zabeleženo masovno prevažanje Ujgurjev v zaprtih eh, vozilih z juga proti severu. Ta masovna selitev zapornikov nas spominja na stalinistične eh, čistke v Sovjetski zvezi in zato podpiram poziv Evropskega parlamenta Kitajski naj prekine s to represijo Ujgurov. Prav tako se strinjam, da mora Evropska unija premisliti o ciljnih sankcijah proti posameznikom, ki so odgovorni za te ukrepe. Prosim za kolege, ki ne sodelujejo v razpravi, da nam dovolijo, da jo zaključimo, tako da prosim za tišino v dvorani. Besedo ima gospa Šujca, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam to resolucijo, ki je izraz naše zaskrbljenosti nad eh, stanjem človekovih pravic na kitajskem. Človekove pravice morajo biti v samem osrčju interesov Evropske unije, eh, kar zadeva Kitajsko. V vsakem primeru je potrebno Ujgure in Kazake osvoboditi sama obsojem razmere, ki tam vladajo, tudi dejstvo, da tuji novinari ne smejo poročati o razmerah v teh taboriščih. Če bi v neki drugi državi imeli milijon ljudi, zaprtih na ta način, bi bili vsi zaskrbljeni. Ko gre pa za Kitajsko, se pa s tem nihče ne ukvarja. Zato je dobro, da Evropski parlament eh, obravnava to resolucijo in da na ta način izrazimo svoje nezadovoljstvo nad stanjem človekovih pravic na Kitajskem. V vsakem primeru pozdravljam to resolucijo in upam, da bo vsaj do neke mere doprinesla k temu, da se bo te uboge ljudi vendarle izpustilo. Hvala lepa. Zdaj besedo dobi komisarka Bjenkovska. Prosim, če prisluhnete gospe komisarki. Prosim za nekoliko koncentracije v dvorani. Hvala, gospod predsedujoči, da me gospodje Evropska unija natančno spremlja razmere v Xinjiangu. Izredno smo zaskrbljeni zaradi verodostojnih poročil, ki kažejo na resno poslabšanje razmer v tej regiji. Kolegi, prosim za tišino in prosim, če lahko prisluhnete pomembni izjavi komisarke evropski odbor oziroma odbor OZN o preprečevanju rasne diskriminacije tudi opozarja na poročila o masovnih pridržanjih v taboriščih za politično eh, preuzgojo, eh, opozarja na masovno, masovni nadzor na omejevanje potovanj in eh, neprostovoljno vračanje Ujgurov na Kitajsko. Zato Unija poziva Kitajsko naj konstruktivno sprejme priporočila omenjenega odbora. Prav tako smo prejeli poročila evropskih državljanov ujgurskih korenin v EU, ki jih spodbujajo k vrnitvi na Kitajsko ali torej da jih informirajo o svojih sorodnikih tam. Prav tako so zelo jasne eh, skrbi glede posledic vrnitve pripadnikov ujgurskih ali drugih manjšin, ki se vračajo na Kitajsko. Zato je pomembno, da se tem osebam zagotovi mednarodna zaščita in da se zagotavlja tudi spoštovanje načela nevračanja. EU je s kitajskimi oblastmi tudi izpostavila to problematiko tekom zadnjega dialoga o človekovih pravicah eh, julija 2018 razmere v Šenžangu, svoboda veroizpovedi, eh, pravice oseb, ki so pripadniki manjšin. Prav tako smo pozvali k misiji zagotavljanja dejstev v Šenžangu, vključno z dostopom do taborišč in tudi potrebo eh, po sodelovanjem z mednarodnimi organi za človekove pravice. Pozivamo tudi UNHCR, da dobi dostop do vseh regij v državi. Spoštovanje temeljnih eh, človekovih pravic pomeni, da so vse človekove pravice, vključno s pravico do izražanja, pravico do veroizpovedi, pravico do gibanja, združevanja, pravica do eh, pravičnega sojenja in prepoved diskriminacije, pravice, ki so spoštovane v Šinđangu kot drugot v državi, v skladu z mednarodnimi eh, obveznostmi in nacionalno zakonodajo Kitajske prihajajoči periodični pregled predstavlja priložnost za nadaljevanje dialoga med Kitajsko in njenimi mednarodnimi partnerji glede tega in številnih drugih vprašanj z področja človekovih pravic. Hvala. Chciałbym bardzo przeprosić e, panią komisarz e, za zachowanie moich kolegów. No czasami... Zelo se opravičujem, gospa komisarka, zaradi kolegov. Včasih je očitno lažje biti hrupen, kot pa se držati osnovnih eh, načel v ljudnosti. Tako, prejel sem eh, več predlogov o resoluciji, o katerem bomo pa glasovali nemudoma. Thank you. Tako, kolegice in kolegi, prejdemo na glasovanje. Gospod Vjoti je prosil za besedo. Izvolite. Predsedujoča, rad bi opozoril na gnusno dejanje, ki se je zgodilo v Italiji. Eden od časopisov je objavil, da se v Neapelj vrača kolera zaradi imigrantov. Gre za lažno novico, gre za gnusno novico. Borimo se proti lažnim novicam, ampak ta parlament se mora boriti tudi proti takšnim časopisom, ki spodbujajo sovraštvo na naši celini. To je res sramotno. Hvala, gospod Vioti. Gospod Šošnješ. rad bi v skladu s členom 162 poslovnika eh, spregovoril, ko je bilo govora o neofašističnem nasilju, je predsedujoči Pasku po pol, pol minute oduzel besedo eh, meni kot govorniku, zato ker sem kritiziral njegovo strankarsko kolegico, če gospod Pasko ni sposoben ohraniti svoje neutralnosti, potem naj ne vodi eh, sej parlamenta. Dobro, zabeleženo. Tako, zdaj pa prehajamo na glasovanje. Najprej resolucija o medijskih pravicah v Belorusiji za proti vzdržanje sprejeto. Prehajamo k resoluciji o razmerah v Združenih arabskih emiratih, zlasti položaj zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja glasujemo poimensko glasujte prosim konec glasovanja sprejeto Naslednja je resolucija o množičnih samovoljnih pridržanjih Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Xinjiang. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z poročilom eh, Koeljo, svežen strategije za javno naročanje. Glasujemo poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. čestitke poročevalcu. Prehajamo na poročilo gospoda Aksla Fosa, Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazanskih zadevah, Eurojust. Predlog je, da se zavrne predlog komisije, amandma 195, kdo je za, proti, zdržani. Predlog je zavrnjen. Prehajamo na preminarni dogovor in sicer glasujemo po imensko, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Fos. Nadaljujemo poročilo Natalije Grisbek, vzajemno priznavanje odred po zamrznitvi in zaplembi. Tudi tu imamo predlog o zavrnitvi predloga komisije, amandma 146, kdo je za, proti, vzdržani. Predlog je zavrnjen. Torej, predlog o zavrnitvi je zavrnjen. Glasujemo o preliminarnem dogovoru, prosim, če glasujete in sicer poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke gospe Grisbek. Prehajamo na poročilo Koraca Bild, prost pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji. Poročevalka gospa Koraca Bild je prosila za besedo, izvolite. Na ta način bomo odpravili ovire za prost pretok podatkov v Uniji in s tem vzpostavljamo peto soboščino na notranjem trgu. Gre za resen preobrat za evropsko digitalno ekonomijo in to je dober primer Evrope, ki dosega rezultate in zato bi se rada vsem lepo zahvalila za odlično sodelovanje in podporo. Hvala. Hvala, gospa Koraca Bild. Preglasujemo o preliminarnem dogovoru in sicer poimensko. glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako, zdaj prehajamo na zavezujoč inštrument o ZN o transnacionalnih korporacijah, kar zadeva človekove pravice. Najprej glasujemo o predlogu resolucije odbora za razvoj. Glasovali bomo odstavek za odstavkom, odstavek 10 za prvi del, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, dobro, preverjamo. Odstavek 10, drugi del preverjamo. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 14 v treh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 19. V dveh delih prvi del za, proti, vzdržani. Mislim, da sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Preverimo. Drugi del odstavka 19. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Tako je sprejeto. Glasujemo še o resoluciji v celoti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjeno. Ampak preverimo. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. tem so ostali predlogi resolucij brezpredmetni in gremo lahko na naslednjo točko in sicer razmere v jemno. Najprej imamo skupen predlog resolucije sedmih političnih skupin. Gospod Tenak je prosil za besedo, saj želi predlagati ustni amandma v odstavku 3. Izvolite. Mikrofon za govornika, prosim. Mikrofon, prosim. Gospa predsedujoča, hvala lepa. Za odstavkom 3 bi eh, želel dodati, da nasprotujemo lansiranju balističnih eh, izstrelkov strani Hutijev proti ciljem v Saudski Arabiji, vključno z civilnimi območji ter nediskriminatorno uporabo pomorskih eh, min in mednarodno prepovedanih protipehotnih min. Hvala, gospod Tenok. Kdo nasprotuje temu ustnemu amandmaju? Da. Več kot 40. Zato to ne more biti predmet glasovanja. Odstavek 20 eh, v dveh delih. Prvi del poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Drugi del, prav tako poemensko, odstavek 20. Drugi del, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 23 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti. Proti? Vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava T prvotnega besedila v dveh delih. Prvi del za proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za proti. Vzdržani. Sprejeto. Zdaj glasujemo še o resoluciji v celoti. Kdo je za? Proti. Proti vzdržani. Sprejeto. S tem vsi ostali predlogi resolucij ostane brez predmeti in sedaj boj proti carinskim goljofijam in zaščita lastnih sredstev EU. Tu imamo predlog resolucije odbora za proračunski nadzor, odstavek 1 prvotnega besedila poemensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 8 prvotnega besedila, poimensko prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 9 poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 10. Poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 12. V dveh delih prvi del. Poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še resolucija v celoti in sicer poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako s tem smo zaključili z glasovanjem. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, zdaj bomo slišali obrazložitve glasovanja. Vse pa prosim, da s pogovori nadaljujete zunaj. Najprej poročilo svežen strategije za javno naročanje. Poročevalec je Carlos Coelho. Rory Palma je prvi. Izvolite za minuto. Palmer. We don't see him, so we... Ni ga v dvorani, prav. Sledi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 denar davkoplačevalcev je denar davkoplačevalcev. In mislim, da moramo pri javnih naročilih storiti še marsikaj. Junija bi države članice naj s pomočjo digitalnih platform preprečevale korupcijo, države članice pa bodo zdaj morale nekaj storiti na tem področju in čim prej poskrbeti za ustrezno izvajanje. Komisija bi morala biti odgovorna za spremljanje nacionalnih registrov, prav tako bi moralo potekati usklajevanje med posameznimi državami, s tem bi poenostavili postopke, na primer. Hvala. Thank you, Mrs. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Džambacki. Hvala lepa, gospod predsedujoča kolegice in kolegi. Podprl sem poročilo Koelja. Komisija je podoben svežen sprejela leta 2014. Države članice se srečujejo z različnimi težavami na tem področju, prav tako je bilo proti nekaterim državam članicam sproženih kar nekaj postopkov. To pomeni, da potrebujemo nove ukrepe, ki bodo upoštevali specifične realnosti v državah članicah, prav tako potrebujemo prožna pravila glede izvajanja. V novem svežnju bomo poskrbeli za posodobitev javnih naročil, kajti to bo omogočilo dostop MSP-jem, javna naročila bodo bolj javna, To bo vodilo do boljše porabe in to bo koristilo tudi državljanom EU. Hvala. Hvala, gospod Čambacki. Zdaj pa gospod Farija, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čestitam gospodu Koelju, on je moj kolega. Poročilo o javnih naročilih je zelo dobro. To bo prineslo veliko izboljšav na področju izboljšav kakovosti storitev, veliko bomo tudi privrčevali. Zaenkrat je cena edino merilo, izključevali so se naprimer vidiki okolja ali prispevka na socialni ravni. Mislim, da potrebujemo empirično analizo različnih vlog. Štiri leta je trajalo, ampak zdaj imamo sistem, ki bo uporabljal elektronska orodja in orodja za e-naročila, tako da bomo v celoti izkoristili skupni trg. Mislim, da bomo s tem preprečili neodgovorne prakse, ki smo jim bili priča, naprimer na portugalskem, v zvezi z železnicami. Obsojati moramo zlorabe in upam, da bomo s tem poročilom dosegli to, kar želimo. Gospod Marija, eno minuto. Eno minuto imate za obrazložitev svojega glasu. Hvala. Gospod Neko, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegica in kolegi. Javna naročila so ključnega pomena za to, da razvijemo socialno infrastrukturo v Evropi vsake države. Strenjam se, da ni dobro, da je edino merilo cena pri izbiri projektov. To ni dobro, zato ker to v bistvu koristi večjim podjetjem. In ta pojav najnižje cene vodi do včasih tragediji. V Bolgariji je nedavno umrlo 18 ljudi. V Bolgariji se izvajajo javni projekti v zvezi z razdelitvijo sadja in mleka v šolah. Vendar tudi tukaj se pojavljajo napake. Biti moramo bolj pregledni in e-naročila bi morala začeti veljati do konca leta 2018 in goljofije moramo kaznovati. Hvala. Zdaj pa poročilo FOS v zvezi z agencijo EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah Eurojust. Pregovorila bo gospa Makovej. Izvolite. Hvala lepa. Traficul de ființe umane, terorismul, criminalitatea informatică sunt comise la nivel transfrontalier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 težave s tolmačenjem. Uh, uh, poročilo pozdravljam in mislim, da je dobro, da bomo okrepili sodelovanje v kazenskih zadevah po EU. Gospod Foss je opravil dobro delo, kot običajno. Kriminalci so vedno bolj iznajdljivi, zato morajo tudi organi pregona vedno izboljševati svoje metode. Eurojust pomaga pri preprečevanju čezmenjega kriminala. Kibernetski kriminal, trgovanje z ljudmi, kibernetski terorizem in tako naprej, to so kazniva dejanja, ki so po naravi čezmejna in zato je dobro, da bo zdaj Eurojust zagotavljal podatke. Strinjam se tudi s tem, da bomo imeli nov izvršni organ v Eurojustu, ki bo skrbel za poročanje, naprimer tudi nacionalnim parlamentom. Ta prizadevanja bodo zelo pomembna tudi za me, za moje voljivce in za voljivce po vsej EU. Zato mi je všeč, da bomo zdaj okrepili sodelovanje v kazenskih zadevah. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly. Zdaj pa naslednja zadeva in sicer poročilo koraca Bild gre za prost pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji. Gospod Šošnjer, te prvi, izvolite. He's obviously not here, so the next speaker will be niga zato sledi gospa monica macovei izvolite. hvala lepa. am votat pentru acest regulament pentru că păstrează echilibrul. glasovala sem za to poročilo kajti omogoča ravnotežje med eh, neosebnimi podatki v eh, javno zasebnem sektorju in pa drugimi podatki ki imajo opraviti z nacionalno varnostjo v nekaterih javnih sektorjih um, omogoča tudi določene omejitve. Če um, želijo recimo nacionalne oblasti neupravičeno uporabiti podatke o lokaciji posameznikov. Obstajajo tudi nekatere nepravilnosti, ko gre za obravnavo čezmejnih podatkov. Uh, tukaj obstajajo prakse zlorabe. Uh, ta predlog predstavlja dobro priložnost za odprtje enotnega trga tudi za nova podjetja in pa nove poslovne priložnosti. Next. Hvala, gospa Makovej. Zdaj pa dobi besedo gospod Petrovski. Včeraj glasovali smo nad dokumentom v spravi... Hvala, danes smo glasovali o dokumentu o predlogu Svetne komisije o prostem pretoku neosebnih podatkov v Evropski uniji. To je pomembno vprašanje, sploh upoštevajoč eh, vse večjo digitalizacijo gospodarstva. Prav tako je pomembno, da omogočimo pretok neosebnih podatkov v EU brez nepotrebnih omejitev. Ključno tu pa je, da se zagotovi vprašanje eh, varnosti oziroma varstva podatkov. Zato smo mi tudi podprli končno besedilo. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospod Piotrovski. Besedo dobi gospod Nekov. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. V svetu novih tehnologij in ob upoštevanju hitrosti, kako hitro se te nove tehnologije uvajajo v naše življenje, moramo poskrbeti za ustrezen pretok podatkov, poskrbeti moramo, da ne bo prišlo do zlorab. Podpiram zamisel o prepovedi lokalizacije, razen če gre za nevarnost za javno varnost. Prost pretok neosebnih podatkov v EU bo spodbujal razvoj in inovacije. To bo prispevalo k temu, da bo podatkov vedno več in tudi inovacij bo vedno več. Strukture javnih organov v EU bodo naprimer lahko bolje poznale ponudnike storitev. To pomeni, da bodo cene boljše in da bodo tudi storitev, storitve boljše, zato sem glasoval za. Hvala, gospod Nekov sledi gospod Sean Kelly. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Sodeloval sem v razpravi na to temo. Vsi noči, hvala Ani Mariji, dobro je opravila delo in res je, gre za velikansko spremembo. Zavrvali bomo prost pretok podatkov, odpravili bomo vse neopravičene zakonodajne ovire na nacionalni ravni. Dobro je, da bomo imeli omejitve za namene javne varnosti in tudi v zvezi z GDPR zadeve stojijo tako, kot je treba. Odpravili bomo tehnične ovire, naprimer za uporabo storitev v oblaku. To bo koristilo MSPM po Evropi, to bo spodbujalo tudi konkurenco in razvijalo še naprej trg hrambe podatkov v oblakih. Države članice se Eh, bodo s tem spopadle in mi bomo, naprimer, lažje menjali ponudnike storitev. Tudi irskemu gospodarstvu bo to zelo koristilo, zato ker bomo odpravili številne ovire in to pomeni, da sem seveda z veseljem glasoval za to poročilo, še posebej, ker nas čaka internet stvari in kmalo bodo tudi avtomobili priklopljeni na internet. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa poročilo o prispevku EU k zavezujočemu instrumentu OZN z O nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami. Gospa Kumpola Natri je prva. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Glavni problem na področju človekovih pravic na globalni ravni je, da nacionalna zakonodaja ne dohiteva razvoja dogodkov. Naprimer, nadnacionalne družbe pogosto iščejo vrzeli. Dokler bodo pravila prostovoljna, bodo družbe to še vedno izkoriščale, zato ker bodo vedno iskale pač najcenejšo delovno silo. To bo seveda še naprej vodilo do tveganj za življenje ljudi. Dobro je, da imamo zdaj odgovornost podjetij na številnih ravneh, veliko imamo tudi globalnih korporacij, ampak zaenkrat ne govorimo o tem, da bi bila resolucija zavezujoča. Evropska unija mora biti v spredju tega procesa in hvala večini, ki je glasovala za. To je mednarodni instrument in med drugim vam lahko povem, da smo v moji državi že začeli izvajati kampanjo za zakonodajo na področju odgovornosti podjetij. To pomeni, da bi podjetja morala povedati, kako to vpliva na nje. Hvala. Hvala lepa, gospa Kumpola Natri in čestitke tolmačem, ki so vam uspeli slediti. Bili ste bliskovito hitri. Naslednjič, prosim, morda nekoliko počasneje. Sledi pa gospa Sanchez Caldente, ki bo govorila v imenu svoje skupine, skupine GUE NGL, zato dobi besedo za dve minuti. Izvolite gospa predsedujoča. Danes smo v parlamentu sprejeli resolucijo, ki predstavlja zgodovinski korak. Gre za resolucijo, kjer zahtevamo nekaj nujnega in to na ekspliciten način. In sicer Evropska unija bi morala v Evropski uniji, bi morala v ZN-u uh, eh, dati pobudo za pogodbo o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami. Vsakič uh, Eh, ko bomo naredili korak eh, v smeri k tej pogodbi. Ehm, vsakeč, ko bo prišlo do kršitev človekovih pravic, bomo morali parlament spomniti na to pobudo. Eh, treba je sprejeti zaveze in uvesti sankcije proti tistim, ki jih ne spoštujejo. Eh, Evropski parlament, se pravi predstavniki, ki Evropski parlament, eh, predstavniki, ki so vas izvolili, eh, pozivajo naj sprejme to pogodbo. Tudi Španija lahko prispeva k temu, upam, da bo vlada Pedra Sančesa aktivno se zauzela za to pogodbo v Ženevi in da ne bo postopala tako, kot je postopala prejšnja vlada. Zahvaljujem se vladi socialdemokratov za podporo. Eh, bi pa želela izpostaviti tiste, ki so glasovali proti. Eh, ali ste vaše državljane sploh eh, vprašali, kaj menijo o takšni pogodbi? Celo sveti sedež jo podpira. Jaz še vedno verjamem v zdravi razum, kljub štirim, eh, štirim uh, letom tukaj. Vem, da bi tudi tisti ljudje, ki so glasovali za vas, uh, podprli to pogodbo. Naredili smo korak naprej za to, da zaščitimo najbolj nadljive skupine po svetu. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa razmere v jemnu. Najprej dobi besedo gospod Omarči za minuto. Izvolite. Merci. Hvala, gospod predsedujoče. Pred eh, očmi, ki ne želijo več eh, videti, se po besedah OZN odvija najhujša humanitarna kriza v svetu. Celo ljudstvo umira zaradi ne reagiranja in eh, tihega soglasja svetovnega kapitala, ki sodeluje z savdskim režimom tako da lahko samo rečemo sramota za ameriško, špansko, britansko in francosko vlado, ki prodajajo orožje jemno. Sramota za Evropo, ki je udobno nameščena v svoji nemoči in sramota za vse tiste, ki še naprej delijo nauke eh, svetu m, za eh, ceno, ki jo plačujejo nedolžni in upam, da se bo v naših državah članica, še posebej v Franciji, slišal poziv k prepovedi prodaje orožja tej državi. Hvala, gospod Omarđi. Zdaj pa dobi besedo gospod Urban Krespo. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Uh, humanitarna katastrofa v Jemnu je nespremljiva. Tri četrtine prebivalcev, 20 milijonov ljudi je ogroženih zaradi lakote. To ni prva resolucija, ki smo jo sprejeli tukaj v Evropskem parlamentu o Jemnu, ampak razmere so še vedno zelo hude. Papir je na vse zadnje samo papir. Realnost je takšna, da nekatere države članice še naprej prodajajo orožje Saudski Arabiji in s tem kršijo uh, stališča, ki smo jih izglasovali tudi tukaj v parlamentu. Med temi državami uh, je država, ki ima eh, roke umazane za krvjo in sicer je to tudi španska vlada, vlada Marjana Rahoja, pa tudi vlada Pedra eh, Sančesa. Španija je ena izmed največjih izvoznic orožja Saudski Arabiji. Ne morete sprejeti nekaj v opoziciji in potem početi, početi nasprotno v vladi. Ne moramo se pogajati o človekovih pravicah. Nujno moramo. Um, spremeniti naš model tako, da uh, dohodki družin ne bodo več odvisni od uh, proizvodnje orožja. No- Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospa Šojdrova. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Povedati želim, zakaj sem podprla resolucijo v Jemnu, o Jemnu ne glede na to da je levica blokirala predlog spremembe gospoda Tenoka. On je želel omeniti tudi Iran in Saudovo Arabijo. Gre za resolucijo, ki navaja dejstva v zvezi s tem tragičnim konfliktom. Gre za humanitarno katastrofo za civilno prebivalstvo Evropski parlament zahteva humanitarno pomoč. Mislim, da moramo to zagotoviti, ne glede na to, da tam še vedno potekajo oboroženi spori. V poročilu se omenja tudi širši politični kontekst, kajti Jemen je vseeno v zelo pomembnem delu sveta. Hvala. Hvala, gospod Šojdrova. Zadnji pa bo gospod piotrowski izvolite. Dziękuję bardzo. W tym dotkniętym wojną kraju. Hvala lepa. V tej državi živijo številni kristijani. Svetovni indeks eh, represije, ki jo objavlja organizacija Open Doors, Jemen umešča na deveto mesto. V skupnem predlogu resolucije že v prvi točki beremo, da Evropski parlament obsoja nasilje v Jemnu nad uh, civilnim prebivalstvom v dokumentu pa žal ne vidimo omembe represije nad kristjani zato menim da bi moral evropski parlament eh, zahtevati od vseh upletenih v konflikt v Jemno, da spoštujejo mednarodno pravo in da se omogoči dostop eh, za humanitarno pomoč in eh, predvsem zaščito civilnega prebivalstva and Hvala lepa, gospod Piotrovski. Obveščam vas, da je seja prekinjena do treh. presidentin so liebe kollegen liebe kolleginnen die sitzung ist wieder aufgenommen. spoštovani kolegi in kolegice ponovno začenjamo s sejo na voljo so vam zapisniki včerajšnjega zasedanja ali kdo ugovarja ne potem je zapisnik s tem sprejet. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor. Dobrobit živali, uporabo protomikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev. Avtori so gospa Kadenbach in drugi. Najprej dobi besedo za štiri minute eden izmed avtorjev, gospod Poc. Současný prům... Hvala lepa, gospa komisarka, gospa predsedujoča, gospe in gospode. Trenutno industrija Trenutna industrijska reja brojlerjev prevladuje na evropskem trgu. Na ta način dobimo poceni piščančje meso. Profesionalni kmetje predstavljajo Eh, torej ki, z rejo brolerjev predstavljajo 95 rejcev piščančjega mesa v Evropski uniji. Eh, tukaj ne gre samo za problem eh, dobrobiti živali, ampak tudi človeškega zdravja. Brolerji so ponavadi v kletkah, ker jih je na tisoče, nimajo dnevne svetlobe in nimajo nobene možnosti, da bi se naravno gibali. Uh, veliko je dermatitisa, ne morejo se gibati, so pod stresom. Eh, to so samo nekateri izmed problemov, s katerimi se soočajo te živali od rojstva do zakola. Res je grozno, kaj počnemo v razvitih državah v 21. stoletju. Uh, Če bi javnost vedela, v kakšnih pogojih so zaprte te živali, potem verjetno spoh ne bi jedli njihovega mesa. V zadnjih 80 letih se je življenjska doba brojlerjev znižala na 49 dni, njihova teža pa se je dvakrat povečala. Ali si lahko predstavljate, kaj to pomeni? Takoj, ko se izvalijo, morajo. Eh, Um, se zrediti na dve kili v nekaj mesecih, pravzaprav tukaj eksperimentiramo za naravo in ta eksperiment nam je že ušel iz, um, nad, izpod nadzora. In to bi moralo skrbeti vse. Slabo zdravje brojlerjev potem zahteva uporabo um, protimikrobnih zdravil. 75 odstotkov antibiotikov uporabimo ravno v takšnih velikih eh, piščančjih farmah. In eh, to zdravilo dajemo v krmo in pa v vodo. In takšna vse splošna uporaba antibiotikov privede do protimikrobne odpornosti. E. coli, salmonela, vse te bakterije so že odporne na antibiotike. To je globalni problem. Če ga ne bomo začeli reševati, bo ogroženo naše lastno zdravje. Pravzaprav sploh nimamo nadomestkov za te antibiotike. Če uh, bomo izgubili antibiotike, bo to, pomenil, uh, bo to pomenilo korak za stolet nazaj za veterino. No, um, Ponovno moramo razmisliti o uporabi antibiotikov, prizadevati se moramo za trajnostno kmetijstvo. Naj komisija odgovori na naslednje vprašanje. Ali bo komisija sprejela odločne ukrepe, da bi se izboljšalo izvrševanje direktive o brojlerjih zlasti, kar zahteva sistematično dosledno uporabo harmoniziranih živalskih kazalnikov, s katero se bi se povečala dobrobit živali na farmah? Drugič, s katerimi ukrepi nameriva komisija podpreti alternativne sisteme za rejo pošče piščančev, naprimer tiste, ki gojijo vrše za višjimi standardi dobrobiti ter skrbijo za manjšo gostoto živali, obogatitev okolja, dostop do naravne svetlobe in tako naprej. Um, in uh, ali bo komisija sprejela ukrepe za boj proti neselektivni uporabi protimokrobnih zdravil? Uh, Kdaj bo komisija objavila tudi poročilo o družbeno-gospodarskih učinkih obvezne metode proizvajanja, proizvodnega označevanja za piščančje meso? Gospa komisarka. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Odgovarjam v imenu komisarja Andrukaitisa, moram pa reči, da Uh, sem sama zelo zainteresirana za to temo, mar mi je za dobrobit živali. Kot ste povedali, je EU ena izmed največjih proizvajalk uh, brojlerjev. Uh, imamo uh, 23 tisoč velikih farm brojlerjev v Evropski uniji. No, ampak sedaj bi morali razpravljati predvsem o dobrobiti živali. Uh, Zahvaljujoč dobremu delu eh, institucij je Evropska unija sprejela celo vrsto zakonodajnih eh, ukrepov eh, za zagotavljanje dobrobiti živali. To zakonodajo izvajamo vsak dan, izvajajo jo naši kmeti. Dobrobit živali jemljemo resno in želimo stalno izboljševati to zakonodajo. Tesno sodelujemo z državami članicami, zato da bi zagotovili polno izvajanje te zakonodaje. In eh, to velja tudi za direktivo o brojlerjih. Odkar je ta direktiva stopila v veljavo leta 2010, je ponudila pravni okvir za države članice, in ta je bistveno izboljšal razmere za brojlerje in rejo brojlerjev. To je izboljšalo dobrobit uh, teh živali. To je bila prva zakonodaja, ki je uh, uvedla kazalnike, ki temelijo na dobrobiti živali, za izmero eh, stopnje dobrobiti živali. Trenutne raziskave kažejo na to, da ti kazalniki, recimo pojavnost dermatitisa pri piščancih, um, lahko pomaga pri izboljšanju življenskih razmer za piščance. In še naprej bomo razvijali to vrstne kazalnike, zato da bi lahko izboljšali življenske pogoje piščancev. Veliko prostora za izboljšavo še obstaja, ampak delo, ki ga je že opravila Evropska unija, nam daje upanje. Veliko smo že dosegli. Leta 2019 bo komisija skupaj z državami članicami skušala najti nove kazalnike za dobrobit brojlerjev. Upamo, da bodo te uporabile tudi da bo te uporabili tudi nacionalni organi, da bodo s tem eh, bolje usmerili svoje ukrepe in da se bo s tem izvajanje direktive izboljšalo. Treba je investirati v zdravje in dobrobit živali na uh, kmetijskih obratih. Uh, to privede do zmanjšane potrebe po uporabi zdravil uh, na kmetijah. Uh, tudi antibiotikov. To je bistvenega pomena, to pomeni pomembno spodbudo za naš boj proti, proti mikrobni odpornosti. Um, mi uh, smo sprejeli številne pobude za dobrobit živali, imenovali smo uh, tudi obrate, ki so ki predstavljajo alternativo industrijski reji, gre recimo za rejo na prostem, za alternativne reje in tako naprej. Države članice lahko investirajo v proizvodnjo, ki skrbi za dobrobit živali, tudi s pomočjo sredstev iz sklada za razvoj podeželja. S tem lahko izboljšamo uh, kletke, izboljšamo um, tudi pogoje, v katerih živijo ti piščanci. Komisija je izvedla, je pripravila študijo izvedljivosti o dobrobiti živali. To smo pravili po širokem posvetovanju z udeleženimi stranmi. Rezultat je bil vključen v poročilu, bo vključen v poročilo, ki ga, bo, ki ga bodo institucije sprejele do konca leta 2019. Um, gre predvsem za označevanje za piščančje meso. Um, leta dva tisoč devetnajst bomo otvorili tudi Center za dobrobit živali, ki bo nudil znanstvene in druge informacije o dobrobiti živali in na ta način bomo lahko podpirali države članice pri izvajanju zakonodaje o dobrobiti živali. Veselim se razprave. Hvala lepa. Ja, dank, frau Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, najprej v imenu ELS-a, gospod Farja. Dve minuti imate na voljo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, 3. septembra smo sprejeli poročilo Kadenbach o predlogu komisije o akcijskem načrtu za boj proti, proti mikrobni odpornosti in za dobrobit živali. In takrat sem rekel, da je intenzivno kmetijstvo privedlo do prekomerne uporabe antibiotikov pri reji živali. Antibiotiki so pomembni zato, da zagotovimo varnost prehrane, ampak ne moremo dopustiti, da bi pri uporabi antibiotikov v živalski reji gledali samo na nižanje stroškov. To lahko potem eh, ogrozi naše zdravje. Preveč antibiotikov uporabljamo in uporaba antibiotikov ni dovolj sistematična. Um, uporabimo jih zato, da bi se izognili boleznim, do katerih pa pride uh, Zaradi tega, ker so živali zaprte v pretesnih prostorih. Torej, antibiotike uporabljamo preventivno in to je narobe. Upam, da ko bo sprejeto poročilo o uporabi antibiotikov v živinoreji, da se bodo takšne prakse končale. Eh, širiti moramo dobre prakse in bolje ravnati z živalmi. Javno zdravje pomeni, da potrebujemo visokokakovostne živali z dobro gensko mešanico, te živali morajo rasti in živeti na naraven način, z njimi moramo ravnati na eh, human način. Samo na ta način bomo lahko zagotovili, da zaradi prekomernega števila živine, eh, da se ne bodo preveč razširile bolezni. Moramo se izogniti neselektivni rabi antibiotikov in poskrbeti za to, da bo zdravo meso prišlo na evropski trg. Ali res lahko v tem trenutku sploh uživamo meso, brez da bi nas ob tem skrbelo? Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovani kolegi in kolegice. Danes govorimo o industrijski reji brojlerjev. Če vidimo reklame za piščančje meso, eh, tam slišimo, da gre za lahko kuhinjo, za sodobno kuhinjo, nizkokalorično kuhinjo, Eh, nekako se ob tem ustvarja vtis, da gre za pravičen proizvod, ampak nikjer ni eh, oglaševanje in pa realnost eh, tako daleč narazen kot ravno pri piščančjem mesu. Če bi ljudje vedeli, kako je proizvajeno to meso, bi se mu odrekli. Zato vas sprašujem, gospa komisarka, ali boste naredili vse za to, da bi zmanjšali tukaj ta razkorak, to idejo, ki jo imajo ljudje o uživanju piščančjega mesa in pa realnost. Trenutno piščančje meso ni zdravo, ne za piščance, ne za človeka. Že večkrat smo spregovorili o temi antibiotikov. V takšni obliki proizvodnje pišančje meso ne more biti zdravo. Morda je enostavno kupiti to meso, ampak življenje teh živali pa ni enostavno. Nimajo čistega zraka, nimajo uh, dovolj prostora, uh, živijo v oblaku amonijaka, kjer bi si človek moral natakniti masko, da bi se temu, da bi se izognil vdihovanju tega zraka. In pa potem še pravičnost. V Evropski uniji se zauzemamo za pravično preglednost in trenutno tukaj nismo pravični ali pregledni. Za označevanje moramo jasno prikazati, kakšen proizvod kupuje potrošnik v trgovini. Zato potrebujemo več eh, iskrenosti pri zakolu, pri transportu, pri izbiri um, ras. Uh, In pri označevanju samih. Gospa komisarka, vi imate tukaj veliko odgovornost in uh, zato morate ponuditi tudi odgovore. Ali bo komisija odgovorila na ta vprašanja, ali bo se začeli ukrepati, ko gre za piščančje rejo v Evropi, kajti to je še vedno umazan posel in nujno ga je treba počistiti. Hvala lepa v imenu EKR, dobi besedo gospa Krupa. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Pisanje direktiv je verjetno enostavnejše kot pa izvrševanje predpisov, ampak največji problem se zdi, da so avtomatizirani eh, skoraj da tovarniški objekti za več deset tisoč ptic, kjer je težko zagotoviti njihove, njihovo zdravje in tudi kakovost mesa. Najprej se je odpravilo. Talno rejo, potem se je uvedlo baterijsko rejo, vse tja do osmih nadstropi. Zdaj je bilo dovoljnih 33 kg na kvadratni meter, včasih celo več, kar pomeni, da na enega piščanca pride manj kot A4 list površine. Zato moramo zagotoviti nižjo gostoto, dostop do uh, dnevne svetlobe, boljšo kakovost zraka in eh, znižanje emisij amonjaka. Vse eh, to bi moralo pomeniti tudi zmanjšati negativni vpliv uporabe tega mesa za človeško prehrano zaradi uporabe pesticidov, herbicidov in antibiotikov seveda pa je pomembno tudi minimalizirati dejavnika hrupa z farm. Eh, to so tudi eh, standardi, eh, kar zadeva krmo, ali je napravljena iz GSO-jo ali vključuje pesticide. Akumulacija antibiotikov v organizmih piščancev in njihov udor v ta podtalnico in okolje je zelo negativen pojav. Prav tako nimamo nobenih eh, ustreznih predpisov, kar zadeva odvajanje fekalij v podzemne vode, kar ima potem tudi zelo negativen vpliv, nekatere snovi celo karcinogeni vpliv. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa v imenu zelenih engel, gospa Mic. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča tri argumenti, zakaj je treba nujno ukrepati. Kot prvo, gre za rejo, ki je popolnoma v nasprotju z dobrim počutjem perutnine, ki se ne mora ne eh, dobro premikati, ne more skakati na veje, eh, ne more se prehranjevati stal, kot se običajno, niti ne more raztegovati kril. Gre za eh, ravnanje, ki je za njih eh, abnormalno, da to postane tudi njihove kosti bistveno bolj krhke. To je negativno tako za živali kot za ljudi. Večina perutnine v EU je še vedno v intenzivni rejni, kar prispeva k slabim zdravstvenim pogojem in zahteva masovno tretiranje z antibiotiki, da se na ta način preprečuje oziroma omejuje epidemije. Vse to širi tudi protimikrobno odpornost, kar je pomembna nevarnost za javno zdravje. Kot tretje, hude posledice za okolje. Intenzivna reja je tudi vir onesnaženja. Omenimo samo amonijak. Amonijak onesnažuje eh, zrak, tla in vodo. In namesto, da bi uporabili okolju bolj prijazne tehnike, tehnike, ki so bolj prijazne tudi človeku in živalim, še vedno uporabljamo te intenzivne tehnike in jih subvencioniramo z SKP. Naš način ravnanja z živali je odsev naše evropske družbe in prepričana sem, da si ne želimo družbe, kjer je reja industrijska in kjer je maltretiranje živali nekaj, kar še vedno subvencioniramo. To lahko spremenimo in zato pozivam komisijo naj ukrepa v to smer. Hvala. Hvala. V imenu GUE NGL dobi besedo gospa Hasekamp. Dank u wel, voorzitter. Het is vandaag Werelddierendag. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes je dan dobrobiti živali in prvič eh, razpravljamo o dobrobiti brojlerjev. V šestih tednih mora majhen piščanec zrasti v uh, piščanca, ki ima 2 kg, s tem komaj drži svojo težo na nogah. Na nizozemskih jih, jih imenujemo napihnjeni piščanci. V 42 dneh morajo zrasti do polne. Um, Morajo polno zrasti, ne pa v enem letu. Zato so praktično invalidi, imajo bolečino, in zdravstvene težave, odpoveduje jim srce. Prav tako morajo uživati veliko količino antibiotikov, zato da bi zaustavili epidemije. Mi pa želimo v Evropski uniji še povečati proizvodno takšnih živali. To ima hude posledice tudi za okolje. Res je treba nujno ukrepati, treba je prepovedati takšno obliko reje. Piščanci potrebujejo uh, zrak, potrebujejo um, svetlobo, morajo biti na prostem, zato da lahko tekajo naokrog. Evropska komisija dolga leta ni nič naredila. Eh, poročilo o dobrobiti živali je obtičal nekje na polici in rešitve niso izvajane. Upam, da bomo za pomočjo kolegov dobili več podpore strani komisije, da se boste končno lotili tega problema in da bodo te živali dobile zaščito, ki jo potrebujo. Treba je tudi opraviti subvencije na tem področju. Hvala lepa, sedaj pa v imenu EFDD, eh, e gospa Evi. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Danes eh, ob svetovnem dnevu živali me veseli, da tu v plenumu lahko govorimo o tem vprašanju za ustni odgovor, še posebej zato, ker gre za živali, ki so prepogosto pozabljene in ki si zaslužijo našo pozornost. Problem danes je zelo hud in pomembno je, da o njem govorimo, kajti dejstvo je, da je vse več. Eh, preiskav in eh, dokazov o tem, da gre za resnično neuzdržen posel. Živali so krhke, šipke, njihov namen je zgolj proizvajati nizkokovostno meso po nizki ceni. Pogoji so resnično strašljivi, živalske bolezni in zoonoze se širijo preenostavno na tak način ampak recepture, ki jih uporablja industrija eh, v tem eh, kontekstu, so popolnoma eh, napačne. Gre za preventivno sistematično uporabo antibiotikov, kar nekako ne more biti ustrezen odziv. Kajti na ta način le še krepimo pojav odpornosti na antibiotike, tako pri živalih kot pri človeku in to je pojav, ki je vse bolj pereč za človekovo zdravje v Evropi. septembra je bilo tudi sprejeto poročilo kolegice Kadenbach na eh, to temo. Zato je bolj kot kdajkoli prej nujno, da v Evropski uniji in še posebej v Italiji, v moji državi, ki je na drugem mestu po uporabi antibiotikov v reji, eh, več kot 1800 ton na leto, kar je resnično eh, zaskrbljujoča številka, ki bi jo lahko bistveno znižali, če bi lahko v ospredje postavili drugačen model proizvodnje in eh, potrošnje mesa, ki temelji na biotski varnosti. Govorili smo že o emisijah amonjaka, ki so enormen problem, eh, ampak tu igra ključno vlogo tudi odprava kletk, se pravi baterijske reje. Zato podpiram pobudo End the Cage Age in eh, komisijo pozivam naj prisluhne številnim državljanom, ki se že mobilizirajo v tej pomembni eh, bitki, v tej pomembni državljanski pobudi. Hvala lepa v imenu skupine ENF, gospa Bilde, minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča vedno znova ranjeni, brez možnosti gibanja, eh, brez eh, dostopa do dnevne svetlobe. Koliko je v Evropi takšnih eh, živali, katerih namen je, da 13, ton, 13 milijonov ton protinskega mesa na leto dajo na naše krožnike. In to je res temačna slika. 93,5 odstotkov vseh piščancev v Evropi eh, redijo na ta intenziven način, ko je prišlo do ekstremne industrializacije eh, naše kmetijske proizvodnje vse tja od 50 let eh, dalje. Vprašanje živalske dobrobiti zadeva prihodnost svetovnega prebivalstva in dejstvo je, da v dobi, ko vsega, odpornost na antibiotike pomeni, da lahko pridemo v zdravstveno krizo, kakršne še nismo videli, do 2 milijona mrtvih na leto do leta 2050. In zato je ključnega pomena, da prekinemo za preventivno uporabo antibiotikov v intenzivni reji. Način, kako ravnamo z najšipkejšimi, je tudi pokazatelj civiliziranosti. Eh, neke družbe in zato mislim, da ne moremo eh, več nadaljevati po tej poti. Nimamo dveh src, enega za živali, enega za ljudi in eh, dejstvo je, da imamo ali eno srce ali pa tega srca nimamo. Hvala. Hvala lepa, to so bili govorniki v imenu političnih skupin, zdaj prehajamo na preostale govornike in govornice, gospod Kelly, dve minuti. Hvala lepa morda ni prav veliko poslancev tu, kot vidite, gospa Bjankovska, ampak eh, smo si kar enotni, kar zdaj v to tematiko. To ni presenetljivo, kajti dobrobit evropskih živali je zelo pomembno vprašanje, vprašanje, ki ga pogosto spregledamo. Direktiva Teller 7 določa minimalne standarde za zaščito uh, eh, piščancov, uh, eh, katerih uh, reja je namenjena pridelavi mesa. Potrebujemo standarde, ki bodo enotni širom držav članic. In do sedaj uh, do napredka na tem področju ni prišlo. Nekateri problemi, o katerih danes govorimo, to mnenje vključujejo tudi problem, da piščanci, ki se jih redijo zgolj za meso, pogosto živijo v skupinah po 10 tisoč v katastrofalnih eh, pogojih in nimajo možnosti naravnega, eh, naravnih, eh, naravnega gibanja. Prav tako ima uporaba oziroma uživanje takšnega mesa negativne učinke na človekovo zdravje. In mimo tega ne moremo več. Prav tako je onesnaževanje, ki ga povzroča industrijska eh, reja eh, perutnine, največji vir onesnaženja naših voda z amonijakom. Komisija naj bi že ukrepala v tej smeri, ampak ključno je, da uberemo celovit pristop, da se te problematiko lotimo na kar se da učinkovit način in da ozaveščamo vse države članice o razširjenosti problema. Podpiram eh, Karen Kadbah pri njenih vprašanjih komisiji in se sprašujem, kaj dejansko se bo zgodilo za izboljšanje dobrobiti brojlerjev, ali se že ukrepa. Dve minuti imam. Ali bodo brojleri deležni boljše eksistence ali obstajajo alternativne eh, metode? ki, s katerimi lahko izboljšamo njihovo kakovost življenja in tudi minimiziramo negativni učinek, ki ga ima vse to na človeka in okolje. In na zadnje naj povem, če bi krave in eh, drobnico redili na ta način, bi mislim, da čez noč eh, zaprli takšne obrate. Zakaj s perutnino ravnamo na takšen način? To je nespremljivo. Hvala lepa, gospod Vajc, ena minuta in pol. Danke, Frau Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Ne vem, kdo vam je napisal govor, ampak uvodoma ste dejali, Evropa je globalni akter, globalni izvoznik perutnine. Ali resnično menite, da je smiselno z genetsko spremenjeno sojo iz Brazilije, ki jo predelujejo na območjih, kjer so posekali deževni gozd eh, krmi piščance v takšni intenzivni reji. Ali se vam res zdi to model za prihodnost evropskega kmetijstva? Vaša argumentacija zadeva delovna mesta. Na tisoče gospodarstvo v Evropski uniji zapre vrata vsako leto, zato ker ne more več zdržati cenovne konkurence. Ali se vam ne zdi, da bi bilo bistveno več delovnih mest, če bi odpravili takšen agrarni sistem in bi v prihodnosti evropske kmete podprli pri tem da izvajajo okolju prijazno in eh, strokovno rejo piščancev tu v evropi če vam je vseeno za trpljenje eh, teh živali potem pa to storite vsaj zaradi zdravja evropejk in evropejcev 25.000 mrtvih vsako leto zaradi multirezistentnih bakterij ne vem kakšen argument še potrebujemo, da to vrstno kmetijsko politiko na novo zastavimo. Zato vas prosim, da pozovete kolega Hogana, da predlaga model, ki bo evropske eh, kmete dal v ospredje in ki bo prenehal z spodbujanjem agrarne industrije. Hvala lepa, gospod Ek, minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, v prtinskem mesu eh, najdemo še vedno velike količine antibiotikov in tudi v, v prihodnje jih bo potrebno uporabljati še v velikih količinah, ker je eh, reja na način, kot poteka danes, ker je zgolj dobiček v prvi vrsti v teh eh, velikih farmah eh, uporaba antibiotikov absolutno nujna. In, eh, antibiotiki širokega spektra eh, ki se uporabljajo kot res zadnja možnost pri različnih boleznih pri človeku, se uporabljajo preventivno pri perutnini. In vse več bakterije, ki so postale odporne na antibiotike zaradi prakse v kmetijstvu. Ampak s tem kontaminiramo ne le meso, ampak preko uh, odplak tudi našo podtalnico in naše, naša tla. Dejstvo je, da si s tem, ko se klanjate tem piščančim baronom, v bistvu tlakujete pot temu, da bo odpornost na antibiotike vse večja. Danes je vse več ljudi, ki umira v bolnišnicah zaradi bakterij, ki povzročajo pljučnico, ker nič še ne pomaga. Komisija je bila prepočasna pri ukrepanju. To je resnična sramota, to je sramotni škandal in od komisije pričakujem, da bo ukrepala zdaj, sicer bodo ukrepali borci za pravice živali. Hvala lepa, gospa Žame. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, kar zadeva rejo perutnine. Naj spomnim, da kot sem spomnila že večkrat tudi v odboru in da, da če bomo prepovedali to uporabo v 51 odstotkih držav članic, je to vseeno še popolnoma zakonito v ZDA, v državah Mercosur, v eh, Novi Zelandiji, v Avstraliji, v vseh državah, s katerimi imamo prostorgovinske sporozume, ki jih je izpogajala komisija pod gospodom Junkerjem te medicinske prakse niso daleč od tega, da presegajo predpisana zdravila v humani medicini. In zato mislim, da moramo narediti konec tem praksam in ključnega pomena je, da se vzpostavi resničen sistem sledljivosti in označevanja uvoženih, uvoženega blaga zaradi dobrobiti živali po eni strani in zaradi ustrezne informiranosti in možnosti izbire naših potrošnikov, kajti to pravico naše državljani imajo. Hvala lepa, gospod Dorfman, ena minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Mislim, da se tu lotevamo pomembne teme. Dejstvo je, da je proteinsko meso vse bolj priljubljeno in če pogledamo podatke, v zadnjih desetih letih je proizvodnja v Evropi poskočila z 8 milijonov ton na 13 milijonov ton letno in lahko bi tudi razpravljali o tem, ali je res smiselno za našo prehrano, da na letni ravni pojemo več perutnine kot pa jabolk. Eh, tudi o tem bi se morali vprašati. Ampak eh, mislim, da ne moramo na vse gledati preko takšne uravnilovke. Dejstvo je, da imamo v Evropi marsikatere primere, eh, kjer se eh, izvaja rejo piščancev na ustrezen način, v Nemčiji, na nizozemskem, eh, kjer se se je korbedi tudi nad tem vprašanjem. Ampak komisija m, mm, direktive 43. leta 2007 ni ustrezno uh, eh, uveljavila. Pravila, ki dejansko veljajo, je potrebno tudi izvajati. In uh, potem bodo tisti, ki investirajo v dobrobit živali, uh, lahko uh, prišli v spredje, na mesto, da so zdaj v zadju, ker imajo uh, manj konkurenčne pogoje. Da niso torej konkurenčni, zato ker drugi v Evropi eh, še naprej preprosto delajo z starimi eh, načini intenzivne reje. Enako velja tudi za hm, proizvodno jajc. Eh, obrate v Evropi so demontirali jih, eh, prenesli v Ukrajino in zdaj se ta jajca uvažajo brezcarinsko ali bomo imeli iste standarde ali pa je potrebno eh, predvideti zaščitne eh, carinske tarife. Nič drugega za naše kmete ne bo spremljeno. Hvala lepa, gospod Dortman. Nekoliko sem bila širokogrudna, kar zadeva čas za govor, ker ni tudi nobenega eh, v prosti razpravi, ki bi prosil za besedo. Prav tako imamo dokaj enotno stališče v plenumu, kar tudi ni tako zelo. Eh, običajno. Zdaj pa besedo predajem vam, gospa komisarka, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, eh, vsi tisti, ki ste spregovorili. Menim, da gre za pomembno temo eh, in hvala za to, za to razpravo. Seveda bom vse vaše pripombe prenesla komisarju Andriju Kajtisu, ampak naj izpostavim dvoje. Kot prvo, komisija želi stvari popeljati naprej. Resnično si želimo delati na tej tematiki, želimo še naprej delati na uveljavljanju te direktive, obenem pa menim in eh, zato je to, kar ste dejali, tako zelo uh, koristno. Resnično moram, moramo tesneje sodelovati, da zmanjšamo učinek industrijske uh, reje, uh, zato da bo manjši vpliv teh oblik reje na dobrobit živali in tudi na človekovo zdravje. Osebno se lahko zavežem, da bom storila vse v svoji, svojimi pooblastili, da bo komisija tu čim prej ukrepala. K temu se lahko tu pred vami zavežem. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo tekom 2. oktobrskega zasedanja. Zapisnik današnje seje bo na voljo parlamentu na začetku prihodne seje. Če ne bo pripomb, bomo resolucije sprejete na današnji seji posredovali naslovnikom. Zasedanje Evropskega parlamenta s tem prekinjamo in zaključujem današnjo sejo.